Gre za stvar, ki je za svet izjemno pomembna, pa tudi za špansko predsedstvo. Gre da Evropo 2020, novo evropsko strategijo za rast in delovna mesta. In ko rečem delovna mesta, imamo v mislih delovna mesta visoke kakovosti. Kot rečeno, izhajamo iz najhujše gospodarske krize po letu 1930 in prizadevamo si, da bi to okrevanje, ki se začenja v Evropski uniji, šlo tudi naprej. Istočasno pa želimo blažiti socialne posledice krize tam, kjer se še nadaljuje. Seveda, želimo si ukrepati kratkoročno skupaj z državami članicami in drugimi evropskimi institucijami, vendar pa moramo pogledati tudi dlje na bolj dolgi rok. Pogledati moramo do konca tega desetletja in zagotoviti, da se bo evropski socialni model lahko nadaljeval. To je ta dvojni izziv, s katerim se soočamo in ki ga skušamo obvladovati za strategijo Evropa 2020. Sedanja kriza še ni povsem končana, ne želimo ponovno zapasti vanjo. Še zlasti pa želimo sedaj vzpostaviti strategijo za rast oziroma model za rast, ki bo primeren za 21. stoletje. To mora biti tudi nekaj, kar bo izvedljivo in to je nekaj, za kar vemo, da moramo narediti. Gre za veliko gospodarsko in politično zavezo Evrope za naslednjih nekaj let spoštovani poslanci verjetno dobro vedo, da se je začela razprava o Evropi 2020 formalno začela 11. februarja. Na to so obravnavali na Marčevskem Evropskem svetu, kasneje pa je bila predmet razprave še tudi v različnih drugih sestavah sveta v šestmesečnem predsedovanju Španije. Marčevski svet je dal zeleno luč za začetek strategije 2020. Dokončno zeleno luč bo dal junijski svet, svet pa je določil tudi strukturo in neke vrste načrt, kako naj bi strategija Evropa 2020 v končni fazi izdelala. Obravnavala bo ključna vprašanja znanje, inovacije, trajnostno gospodarstvo. In mi kot parlament si bomo predvsem prizadevali za visoko raven zaposlenosti. Pet ciljev imamo glede 25 več odstotno zaposljivost, več eh, raziskav in razvoja, potem cilji 2020-2020 v boju proti podnebnim spremembam. Nimamo še konkretnih številk koliko ljudi več naj bi ostalo v šolah, kajti to je tudi eden od naših ciljev. Potem želimo spodbujati socialno integracijo in zmanjšati revščino, vendar tukaj še nimamo konkretnih številk. To se bo vse naredilo na podlagi sporočila, ki ga bo sprejela komisija. In to bo ključnega pomena tudi pri, oziroma je bilo ključnega pomena tudi pri sklepih sveta meseca marca. Struktura Evrope 2020 ima ugrajene nekatere smernice. Komisija je dala predloge glede teh smernic, špansko predsedstvo pa se je zavezalo, da bo delalo na vseh teh področjih, ki sodijo v doseg sveta. EPSKO in ECOFIN bosta poročala svetu junija, potem smernice za zaposlovanje, ki zahtevajo tudi input Evropskega parlamenta. Potem pa imamo nekatere cilje, ki sem o njih govoril že prej, potem inovacije. Nacionalni cilji, namreč vsaka država mora zastaviti svoje nacionalne cilje. To pa se bo potem seveda povezalo v evropske cilje in seveda bosta to potrdila še komisija in svet. Govorili smo tudi o oskih grlih, ki onemogočajo rast na državni ravni in špansko predsedstvo si bo ogledalo, kateri so elementi, ki vplivajo na notranje trge. Potem pa imamo tukaj še pobude imenovane flagship pobude, te je razvila komisija. Najprej je tukaj digitalna agenda. O tem je že bilo govora in še bo govora v maju na svetu za komunikacije in 18. maja nameravamo objaviti dokument na to temo. Če zaključim, gospa predsedojoča, naj povem, da bomo imeli tudi konkretne razprave o nekaterih izmed teh elementov v svetu in želimo, da bi te razprave bile čim bolj javne. Prihodni teden bomo recimo razpravljali o izobraževanju. Junija seveda ne bo konec tega, takrat bomo strategijo najavili, vendar to še ni konec vsega. Potrebujemo nacionalne reformne programe, potrebujemo implementacijo in kar zadeva upravljanje s to strategijo, lahko rečem, da špansko predsedstvo to podpira na splošno. Tudi predsednik Van Rompuy in Evropska unija bo igrala zelo pomembno vlogo pri strategiji. Parlament skupaj s komisijo pa bo pomagal usmerjati strategijo v pravo smer in jo tudi izvajati. Že ta trenutek imamo nekatere instrumente in veselimo se že, da jih bomo lahko tudi uporabili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Baroso. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister, gospe in gospodje. Evropa nima ravno veliko možnosti. Lahko povečamo sodelovanje v Evropi, uporabimo vse instrumente, Druga možnost pa je, da pustimo, da vse propade. V zadnjih dveh mesecih smo videli, da potrebujemo reforme na finančnem trgu, da je trg nestabilen, da je treba utrditi javne finance. Izbira se je s tem samo še bolj razjasnila. Podariti je treba pomen evropske dimenzije, bolj kot kadarkoli prej. Sedaj imamo priložnost, da to tudi storimo. V okviru doseganja ciljev iz strategije 2020. Zdaj ste me povabili za to, da spregovorim o strategiji 2020. Vendar, če si pogledate svežen teh instrumentov za trajnostno rast, v izolaciji ta nima smislov. Kaj se lahko naučimo iz te krize, ki jo trenutno doživljamo? To, da moramo sodelovati na vseh ravneh, na vseh področjih, zato da zapolnimo vrzeli tudi v okviru za urajanje in nadzor finančnih trgov, zato da okrepimo makrofinančno stabilnost, zdrave finance, da sprožimo reforme, strukturne reforme, ki bodo Evropo pripeljale do trajnostne rasti in novih delovnih mest. Vsi te trije vidiki so pomembni in uspešni moramo biti na vseh treh področjih, če želimo doseči cilj. Vse to od nas zahteva holističen pristop. Reforma finančnih trgov, okrepljeno gospodarsko upravljanje, Evropa 2020 za trajnostno vključujočo in pametno rast. Potem globalne reforme v okviru skupine G20. Te tematike imajo zunanjo dimenzijo namreč. Uporabiti je treba vse instrumente na inteligenten način, priznati moramo, da ima vsak učinek in vpliv na drugega. Naj se nakratko dotaknem večine teh instrumentov. Ne bom se lotil finančnih tem, zato ker sem jih omenil že v prejšnji razpravi. Naj pa začnem z G20. G20 je bil zelo pomemben pri reševanju finančne in gospodarske krize, pri izboljševanju upravljanja na svetovni ravni. Evropa mora dati nov zagon skupini G20. Prispevati je treba tudi nove ideje. Komisar je to že storil treba je odraziti interese vseh 27 držav članic pri našem delu. Če želimo, da Evropa ohrani svojo vodilno vlogo na vrhu junija in potem novembra, potem moramo skupini G20 predstaviti jasno izhodno strategijo za oživitev gospodarstva. V tem načrtu morajo vsa gospodarstva odigrati svojo vlogo. Odpraviti je treba neravnotežja, ki so bila res vir te krize. Poleg tega moramo poskrbeti za to, da se bo breme porazdelilo med vseh 20 držav v skupini G20. Evropa 2020 je pomembna strategija, ki bo okrepila gospodarsko sodelovanje v Evropski uniji, zlasti v evroobmočju. To je pomembno v tem kontekstu. Pomembno je, da Evropa predstavi usklajen pristop v skupini G20. Naslednji cilj so reforme finančnega in gospodarskega trga. Naši partnerji morajo hitro in dosledno izvajati vse sprejete zaveze v enakopravnih pogojih. Poleg tega se mi zdi, da je pravi čas za to, da G20 pošlje jasen znak v zvezi s tem, kako lahko finančni sektor prispeva k financiranju pomoči za banke. Potrebujemo usklajen, močan pristop, sprejemati je treba odločne ukrepe, kot je nedavno povedal Mednarodni denarni sklad, lahko sprejmemo nov davek za finančne dejavnosti. Mislim, da bo razprava zelo zanimiva. Na podlagi pripravljalnega dela, ki ga upravljajo kolegi v skupini G20, lahko vidimo, da obstajajo številni, ki nasprotujejo tej zamisli. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali s to idejo nadaljevati. Sporočilo Evropske unije bo zagotovo močnejše, če bomo govorili z enim glasom in če bomo lahko rekli, da je Evropska unija že opravila svojo domačo nalogo. Zato se mi zdi, da bi morali doseči dogovor o ključnih finančnih storitvah, o urejanju leteh. Že prej sem omenil tudi uredbo o finančnih storitvah. Potrebujemo fleksibilnost, kreativen pragmatizem, tako v parlamentu kot tudi v svetu. Kaj je pomen Evrope 2020? Evropa 2020 je del holističnega pristopa, ki sem ga na začetku omenil. Glavni elementi strategije Evropa 2020 so bili sprejeti marca strani vodi vlad in držav. Več priložnosti smo že imeli razpravljati o vsem tem tudi v vašem parlamentu. Še preden je komisija podala predlog, se je z vami posvetovala. Sedaj pa moramo to strategijo bolj podrobno opredeliti. Nujno je treba sprejemati ukrepe. To je vsem jasno, bolj kot kadarkoli prej. To je bilo jasno videno tudi v izjavah, ki ste jih podali v prejšnji razpravi. Eden izmed zaključkov te finančne krize in težav v evroobmočju je prav to, da moramo izpeljati strukturne reforme in sicer na usklajen in odločen način. Boljše usklajevanje gospodarskih politik je ključni del Evrope 2020. Še preden je nastala grška kriza, smo predlagali določene stvari v tej smeri. Želeli smo več usklajevanja tudi pri gospodarskih politikah. To je nujno potrebno, če se želimo izogniti prihodnim krizam. To je bistvenega pomena, če želimo iziti iz te krize uspešno, vzpostaviti rast, jo preliti v boljša delovna mesta, v več delovnih mest in v trajnostno prihodnost za Evropo. Komisija je predlagala pet ciljev glede te cilji smo si soglasni. Numerični cilji so že bili doseženi na področju zaposlovanja in boja proti podnebnim spremembam. Števil, oštevilčeni cilji za izobraževanje so tudi opredeljeni. Treba je zmanjšati osip v šolah, poskrbeti je treba za terciarno izobraževanje. Na vrhu junija letos bomo upoštevali te predloge in o njih govorili. Prav tako sem želel številčene cilje, ko gre za boj proti revščini in socialni izključenosti. Ne moremo sprejeti tega škandala, da 18 milijonov ljudi živi na pragu revščine v Evropski uniji. Delo v svetu poteka na tem področju, sam bom storil vse za to, da države članice prepričamo to, kako pomemben je ta cilj. Vem, da v vaši hiši delite našo odločenost. Evropa 2020 mora biti uravnotežen program. Seveda ne morete brez konkurenčnega trga zagotoviti socialne pravičnosti, vendar nismo pripravljeni sprejeti Evrope, ki bi bila samo gospodarsko učinkovita in nepravična. Nacionalni cilji bodo tudi pomagali pri ocenjevanju dosežka na doseženega na nacionalni ravni. Skupaj s komisijo so bili ti cilji opredeljeni in upam, da bomo na junijskem vrhu te cilje tudi potrdili, tako da lahko začnemo z izvajanjem tik za tem vrhom. Komisija je podala predlog o integriranih smernicah prejšnji teden. Te smernice odražajo tudi prioritete strategije 2020. Število smernic je omejeno, bolj kot prejšnjič. Sedaj imamo 10, ne več 24 smernic. Spodbujamo lastništvo, porazdelitev le tega med vse akterje. Na junijskem vrhu bi morali podpreti ta načela tudi z političnega stališča. Te integrirane smernice so pomembne, vendar bomo te smernice sprejeli šele potem, ko se bomo o njih pogovorili z vami, z Evropskim parlamentom in upam, da bomo to priložnost dobili čim hitreje. Gospe in gospodje, želim biti popolnoma jasen. Evropa 2020 je strategija, ki ne nudi samo seznam ciljev, ki bi nam služil za navdih. Gre za program reform. Ukrepi bodo sprejeti na evropski ravni. Pomembno je, da se izpeljajo reforme v vseh 27 državah članicah. Pri tem pa je treba v celoti spoštovati načelo subsidijarnosti. Zelo jasno bomo povedali, kaj je treba storiti na evropski ravni, kaj je treba storiti na nacionalni ravni. In izvajanje samo bo potem ključnega pomena, kot je rekel tudi cenjeni predstavnik Sveta Lopez Garido. Vsi se veliko bolj zavedamo tega, da je treba okrepiti evropsko upravljanje. Tudi države članice se tega zavedajo in upam, da so se nekaj naučile tudi na podlagi pomankljivosti iz Lizbonske strategije. Sicer so bili cili dobri, začrtani v pravo smer, vendar bodimo iskreni, ni bilo dovolj občutka lastništva pri teh ciljev, ni bilo dovolj odločnosti pri izvajanju programov. Zato moramo zapolniti to vrzel, ki trenutno obstaja pri izvajanju in ki je bila prisotna tudi pri Lizbonski strategiji. Uspešno je treba izvajati strategijo Evropa 2020. Evropski parlament je svoj zakonodajalec, kar pomeni, da lahko mobilizirate državljane in zakaj ne tudi nacionalne parlamente. Zelo pomembno je, če vam lahko povem, da Evropski parlament vzpostavi stike z nacionalnimi parlamenti. Tako se bomo prepričali v to, da na te reforme ne bodo gledali kot na nekaj, kar mi počnemo v Bruslju ali v Strasburu, ampak bodo to reforme, o katerih smo se dogovorili na vseh ravneh Evropske družbe. Ta občutek po nujnosti izvajanja reform morajo občutiti vsi akteri na vseh ravneh, od lokalne do evropske. Tudi socialni partnerji nas morajo pri tem podpirati. Pozdravljam tudi izjave ministerskega predsednika Zapatera v zvezi s tem, da je treba vključiti tudi socialne partnerje. Poleg tega pa moramo zagotoviti skupno močnejše upravljanje nad vsemi instrumenti. Evropa 2020, pakt za rast in stabilnost, poročanje, ocenjevanje, to je treba vse izvajati simultano kajti le tako bomo lahko združili konce. Imamo Evropski odbor za sistemsko tveganje, izpeljati je treba strukturne reforme, sprejeti je treba ukrepe za odgovornost, za makroekonomsko stabilnost. Če bomo vse to storili, bomo izšli iz krize in zagotovili pametno, trajno rast. To je edini način, kako lahko dosežemo ta cilj. Ne moremo govoriti o resnih O resnem gospodarskem upravljanju na evropski ravni in ločiti mikro- in makroekonomske vidike, ločiti notranje in zunanje elemente. Treba se pogovoriti z evropskimi državljani, se obrniti na evropske institucije, zauzeti holističen pristop in oba instrumenta združiti. To je edini način, kako lahko vzpostavimo zaupanje tudi v našo strategijo. Govoril sem že o neprijetni izbiri na začetku komisija ve, v katero smer se želi podati. Prepričan sem, da se vsi strinjate z nami, da želimo biti odločni, da se želimo odločiti za Evropo in računam tudi na vašo, na vašo podporo pri nadaljem delu. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj pa dajem besedo v imenu skupin. Najprej gospe Wortman Kol. Ja, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod Baroso, gospod minister razprava o strategiji 2020 je razprava, ki poteka takoj za razpravo o krizi v evroobmočju, kar je dobro. Ključna tema je, kako okrepiti upravljanje na evropski ravni. Govorili ste o osklajevanju evropskih politik, vendar je glavni problem v tem, da je bila dovoljena prevelika svoboda, prevelika liberalizacija je bila dopustna in države članice niso več spoštovale pravil. To pa ni dopustno. Kar zadeva pakt za rast in stabilnost in pragove, tu stvari niso bile upoštevane v celoti. V strategiji 2020 se omenja tudi to, prav tako kot se to omenja v Lizbonski pogodbi. Evropski parlament pričakuje od Evropske komisije, da bo storila veliko več glede Evropskega upravljanja. Prečakujemo tudi, da bo svet junija sprejel odločne ukrepe, da boste podprli ambiciozne cilje tudi za države članice, da se boste zauzeli za to, da se zagotovi trdno evropsko upravljanje. Seveda je podpora parlamenta pomembna. Na strategiji 2020 bodo temeljili tudi na proračuni v prihodnih letih. Evropski parlament bo tu odigral svojo institucionalno vlogo in zagotovil trajnostno gospodarsko rast in tudi dobrobit sodržavljanov. Euro območje trenutno doživlja precejšnje pretrese in ti pretresi kažejo na to, kako pomembno je, da so javne finance stabilne, kajti s tem se lahko spostavi rast in stabilnost. Ne moremo bremena prenesti na naše otroke. Zato je treba izpeljati reformo javnih financ. To je pogoj sine qua non, če želimo, da bo strategija 2020 uspešna, če želimo biti bolj konkurenčni. Prav zato je tako pomembno, ko spod komisar Renda drug teden podate predloge v zvezi s tem, kako okrepiti pakt za rast in stabilnosti in kako okrepiti tudi preventivni vidik, kako oživiti javne finance v državah članicah. To je vsem bistvenega pomena, zato vas tudi v imenu naše politične skupine prosim, da prevzamete odgovornost, tako vi kot celotna komisija, da oblikujete ambiciozne projekte na, naš, na našo podporo, seveda lahko računate, mi kot parlament, pa moramo seveda ugotoviti, kako lahko skupaj z vami in svetom najdemo odgovore na vse te izzive. Dogovoriti se je treba tudi o okrepitvi pakta za rast in stabilnost. Svet je vzpostavil task force delovno skupino, to je dobro, vendar mora svet še pred koncem leta potrditi predloge komisije. Gospa predsedujoča, Lizbonska pogodba nam daje določene možnosti, letje je treba izkoristiti za to, da v čim krajšem času okrepimo evropsko upravljanje in ne izgubimo enotnosti. Hvala lepa, gospa Berez, za tri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod predsednik komisije, gospod predsedujoči svetu. Dve razpravi danes popovdne potekata na podobno temo in ti dve razpravi sta med seboj povezani. Ali se potem ta logika prenaša tudi v prakso, ne vem, v skupini socialistov to dvomimo. Namreč, če si pogledate besedilo, ki ga predlaga komisija, hitro ugotovite, da želite v okviru strateškega partnerstva sprejeti neke smernice za zaposlovanje in julija želite, da parlament to kar tako potrdi. No, tu neke doslednosti ni. Kako si lahko predstavljate, da se bomo zauzeli za des, prihodnjih deset let, ne da bi prej naredili bilanco v zvezi z Lizbonsko strategijo? Rekli ste, da nimamo več 27 smernic, da jih imamo deset. Ali je to ta bistvena sprememba, gospod predsednik komisije? doslednost je tista, ki ne bo pomagala pri doseganju uspeha strategije 2020. Ampak najprej moramo pogledati, kje se nahajamo, šele potem se lahko odločimo, kam bomo šli. Najprej pa se moramo odločiti, kam sploh želimo iti. Trenutno se nahajamo v največji krizi, kar jo Evropa pozna od samega začetka. Hujše krize od te še nismo imeli in te krize ne moremo kar tako zanemariti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 imamo nek instrument, ki se imenuje pakt stabilnosti, imamo tudi druge instrumente, naprimer finančna perspektiva. Če tega ne bomo jasno izrazili, potem ne bomo nikamor prišli. Če si pogledamo, kakšno je naše izhodišče. Predvsej stvari nas skrbi. Socialiste in demokrate. Zanima, kaj boste storili za to, da države ne bodo več žrtve špekulacij. Ne gre za vprašanje Grčije ali katere koli druge države članice. To vprašanje se nanaša na učinek domin, na proste roke špekulaciji. Zato predlagamo, da se vzpostavi mehanizem za finančno stabilnost, ki bi omogočil državam članicam, da se obranijo špekulaciji. Zato, da države članice storijo tisto, kar morajo storiti in sicer, da najdejo pot k oživitvi gospodarstva. Le tako bomo lahko oživili socialni model. Vsi vemo, vsi so to tudi rekli v času krize. Naš socialni model je naš najboljši instrument za boj proti globalizaciji. Če bo strategija 2020 vodila samo v konsolidacijo proračuna, ki ubije ta socialni model, potem bo jutri, jutri Evropa poražena na svetovni ravni, ne bo konkurenčna in bo morala vložiti ogromno truda zato, da se sploh ohrani naš socialni model. To pa pomeni, da bomo vlogo na svetovni ravni prepustili drugim celinam. To pa ni dobra vizija prihodnosti. Hvala lepa. Gospa Ek je naslednja za tri minute. Merci. We have known for many months that Greece is in a financial situation. Najlepša hvala. Že dolgo vemo, da je Grčija v težavah, da evro izgublja vrednost pred našimi očmi. Um, in nihče ne more dvomiti, da se je Evropa znašla v resni krizi in ravno ko smo mislili, da smo se zopet nekoliko pomogli. Torej, resno se moramo lotiti vprašanja konkurenčnosti, produktivnosti in vzdržne gospodarske rasti. Vendar pa večinoma se v Evropi še vedno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 glede na to, da pritisk e, sogovornikov v svetu ne deluje, potrebujemo nove zavezujoče cilje. Ravno tako moramo nekoga, ki bo pregledoval poročila držav članic, potrebujemo spoštovanje pakta stabilnosti in zanesljive številke, na podlagi katerih lahko utemeljimo svoje številke, eh, svoje odločitve. Strukturni skladi in druga eh, evropska pomoč mora biti odvisna od tega, da nam vlade posredujejo potrebujejo ustrezne številke. Naj vam dam primerjavo. Ko se kak majhen kmet zmoti in se zmoti za pol hektara, izgubi podporo za vse tisto, kar počne in to za kar nekaj let. To je tista primerjava, ki eh, jo moramo imeti pred očmi in zato smo tako strogi do vlad v parlamentarni resoluciji. Eh, Ravno tako je sramotno, da komisija tudi še ni predložila predlogov, o katerih razpravljamo že leta in leta. Potrebno je eh, vključiti v Evropsko strategijo za leto 2020 tudi eh, politične platforme. Naprimer, pogajali smo se o načrtu za oživitev gospodarstva. Večino tega se ne uresničuje in parlament je prosil, da bi imeli načrt B, da bi to vključili, vendar pa eh, tudi načrt B še ne eh, ni v teku. Eh, sprejeli smo program za inovativnost in nove tehnologije, ampak še vedno nam manjka 50 odstotkov financiranja za to strateško orodje. In najboljše orodje za zmanjševanje emisij CO2 je strategija za energetsko učinkovitost. In zato pozivam komisijo in državo, države članice, da uvrstijo energetsko učinkovitost na vrh svojega dnevnega reda in sicer v realnosti. Treba je nadgraditi obstoječo zakonodajo, ker ta ne prinaša rezultatov. Potrebujemo pa tudi že tako dolgo obljubljeni akcijski načrt za energetsko učinkovitost. Potrebujemo energetsko uh, infrastrukturo, kar je pravzaprav sporednica uh, avtocestam in hitrim vlakom in zato imamo tudi dovolj sredstev. Poskrbeti moramo za tehnične inovacije, ravno tako pa moramo oblikovati tudi strategijo za boj proti socialni izključenosti in spolni vključenosti. Uh, Komisija mora nadgraditi svoja prizadevanja, zato da bomo dejansko lahko skupaj končali, kar smo začeli. Pa tudi svet mora biti bolj drzen in se mora neha pričkati. Predložili bomo drzno resolucijo o drugem koraku strategije 2020. Hvala lepa, gospa Harm, za štiri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Mislim, da vse skupaj že temelji na politično provokacijo. Namreč eh, to, da eh, opredeljujemo strategijo 2020 kot neki veliki med, ki nam bo omogočil izhod iz krize. Mislim, da je dovolj, da si pogledamo dosedanjo politiko za regulacijo finančnih trgov. In če smo eh, vsaj nekoliko iskreni, moramo reči, da pravzaprav že leta, že mesece obljubljamo. In obljubljamo, da bomo uredili te podivjane trge, vendar pa dosedanje sedaj smo uspeli narediti samo nekaj minimalnih korakov. In Grčija je pravzaprav eh, ogledalo, v katerem vidimo, kaj počnemo. Vidimo, da se do sedaj ni zgodilo nič zadostnega. Naši državljani in državljanke so slišali, kako smo rekli, da bomo rešili banke. Uh, Eh, sicer so malo škripali z obmi, ampak so to sprejeli. Zdaj plačujejo eh, dejatve, jaz, javni proračuni so preobremenjeni že zaradi teh ukrepov. Zdaj bomo še reševali Grčijo, to moramo storiti, nobenega dvoma ni in to je še en izziv za javne proračune v številnih državah. Banke pišajo črne številke in eh, pohvalimo jih že, če pravijo, da bodo prosto bolj namala sodelovali pri reševanju Grčije. Gospod Barroso, mislim, da je neizogibno, da v Evropi rečemo, da trg, kateremu sodi 27 držav članic, eh, potrebuje davek na finančne transakcije ali kakšen podoben instrument, ki je oblikovan tako, da bo požresnost špekulantov, ki poskušajo na račun nas pridobivati dobičke, nekoliko eh, manjša. Potrebujemo instrument, ki bo tistim, ki eh, služijo na račun te krize, ki špekulirajo proti evru, Eh, dejansko tudi pozvani k temu, da sodelujejo pri financiranju vsega, kar moramo sedaj financirati, kajti tako kot smo začeli, z javnimi proračuni ne moremo naprej. In v dokumentu, ki ste ga predložili, še vedno manjka vizija, kako naj eh, stvari potekajo naprej. To, da moramo vse reševati globalno, to poznamo že iz podnebne razprave in tudi tam že leta eh, nikamor ne napredujemo. Podnebne je zame druga najpomembnejša tema. Tudi tukaj smo v krizi, iz katere se ne moremo rešiti, ampak vedno globlje tonemo, zato ker nam ni uspelo sprijeti ustreznih korakov do sedaj. Mislim, da je pravzaprav sramotno, da danes, tik pred to razpravo, postaja jasno, da Koni Hedegard uh, eh, deluje v komisiji kot nekakšen krt in uh, poskuša najmanjši cilj, Eh, ki si ga je Evropa zastavila, uresničiti. Če si pogledamo trenutne razmere, eh, vidimo, da je skrajni čas, da povišamo cilj na 30 odstotkov. Naši instrumenti, naprimer eh, to slavno trgovanje z emisijami, če tega cilja ne bomo povišali, lahko na trgovanje pozdravljamo pozabimo, ker CO2 ne bo imel ustrezne cene, ker bodo naši cilji prešipki. O tem smo razpravljali leta in leta, govoričili, zdaj pa smo pa še vedno daleč od tega, kar smo si sami zastavili kot cilj. Namreč preoblikovanje evropskega gospodarstva v smeri večje vzdržnosti. Uh, Eh, tako kot je bilo to zapisano v naslovih komis, eh, komisijskih programov. Seveda bi vsakdo rekel, da bo pri tem sodeloval, ampak gospod Baroso, eh, vaša komisija nam še vedno dolguje pri tem programu in nam mora povedati, kako naj te cilje uresničimo, s katerimi instrumenti, s katerimi spodbudami naj to dosežemo. Eh, gospa Ek je izpostavila nekaj konkretnih tematskih področji in mislim, da bo potrebno na, pri tem programu storiti še marsikaj. In to, kar imamo sedaj v rokah, eh, ni zadostno in mislim, da tudi ne moramo reči, da je po Lizbonski strategiji zdaj to kakšen veliki med. Ta strategija Evropa 2020 je zgolj korak iz propada Lizbonske strategije v naslednji neuspeh. Hvala lepa, gospa Harm, sedaj pa gospod Kamil kamiński najlepša hvala gospe in gospodje mislim da ima predsednik barozo danes eno najtežjih nalog pravzaprav Eh, mora opraviti tako rekoč najteže delo v celotni Evropski uniji, kajti ne samo, da mora porazdeliti svoj čas in prepričevati tako ljudi na levici in na desnici, da ima najboljše odgovore na zahtevne probleme. Med vsemi temi predlogi mora uh, eh, vse čas iskati pravo pot in strategija. Uh, za leto 2020 zaenkrat eh, je najboljše, kar imamo na tem področju. Gre na, za način, kako se eh, lotiti trenutnih razmer in kako zagotoviti, da ne bomo ponavljali preteklih napak. Naj povem, da sem uh, eh, 18 let življenja preživel v Ljudski republiki Polski. Tam smo imeli ministrstvo za domačo trgovino in imeli smo prazne police. Imeli smo uh, ministrstvo za notranjo trgovino, trgovine pa ni bilo. Uh, zdaj že 20 let nimamo tega ministrstva in imamo domačo trgovino. Torej, lahko rečem, da je eden od receptov za to krizo to, da nimamo več nove regulacije, da nimamo dodatnih uh, eh, davkov, da nimamo dodatnih intervencij. Nisem eh, posebno fanatičen privrženec svobodnega trga. Mislim, da je vloga države, da prilagaja tržne mehanizme, vendar pa se je potrebno v tej vlogi zelo previdno odločati. Namreč, če želimo govoriti iskreno o razvoju v Evropi, eh, potem uh, morate vsi pomisliti na to, kako ste glasovali pri direktivi o storitvah. Uh, Spomnite se, kaj se je zgodilo s to direktivo v eh, našem parlamentu. Brez prostega pretoka ljudi, trgovine in storitev Evropa ne bo mogla konkurirati v svetu. Slišimo glasove, ki pravijo, da ne moremo konkurirati z drugimi eh, območji politične in gospodarske integracije. Eh, sami eh, preveč obremenjujemo svoje podjetnike in jih podjetnike silimo, da gredo drugam. Zato si moramo zastaviti vprašanje, kaj lahko naredimo, da bomo bolje podprli to strategijo, kajti druge nimamo. Nujno moramo iziti iz krize. Ravno tako ni nobenega dvoma, da moramo podpreti Grčijo. In tukaj govorim tudi kot Poljak, ne samo kot vodja konzervativcev. Za nas je solidarnost izredno pomembna, zato moramo danes pokazati solidarnost z Grčijo. Nobene druge možnosti ni. Narediti moramo vse, da bo Evropa izšla iz gospodarske krize, ki ni težava samo za milijone družin, ampak gre tudi za našo vero v prihodnost. Verjamem v prihodnost Evrope in v naš uspeh. Hvala lepa, gospod Cimer. Če pomislim na razpravo o prejšnji točki dnevnega reda in eh, jo primerjam s raz, eh, to razpravo, očitno govorimo o dveh usporednih svetovih. Na eni strani je Evropska unija, ki državam, kot so Grčija, Italija, Portugalska, Španija, eh, Eh, ki so res v krizi, potem po drugi strani eh, eh, Francija in Nemčija, ki to blokirata, po drugi strani pa je tu Evropska unija, za katero smo razvili strategijo, ki pravzaprav nikakor ne ustreza tem izzivom. Nismo niti opredelili novih ciljev za razvoj Evropske unije, niti nismo ponudili odgovorov za to, kako se odmakniti od nedelujočih instrumentov. Nismo se potrudili, da bi razčistili pristojnosti med državami članicami in Evropsko unijo, nismo razčistili odnosa med evroobmočjem in državami, ki niso v evroobmočju. Vsa tista vprašanja, ki eh, so bila odprta pri Lizbonski strategiji v preteklih letih, ostajajo odprta. Nikjer nimamo novih odgovorov, nismo razčistili, kaj naj bi iz Evropske unije pravzaprav nastalo. In to je tudi vzrok vseh teh eh, nestrinjanj. Mislim, da je razprava o, o, o evropskem gospodarskem upravljanju, o, gospodars, o monetarnem skladu eh, ni mogoča, če bomo nadaljevali tako, kot se stvari lotevamo zdaj in preden govorimo o uresničevanju strategije 2020 eh, si moramo vzeti čas in izvesti analizo dejanskih izzivov, kaj je tisto, kar moramo doseči tukaj mora vključiti v veliko večji meri tudi civilno družbo in nacionalne parlamente, kajti sicer bomo z odprtimi očmi šli proti katastrofi. Hvala lepa, gospod Cimer, sedaj pa gospod Blum za minuto in pol. Uh, Ste mi dali besedo, se upravičujem, nisem vas slišal. Najlepša hvala. Se opravičujem, kot rečeno, vas nisem slišal. Gospod Baruso je ušel iz dvorane, mislim, da bi se veliko lahko naučil od mene danes. E, ne bom govoril veliko o Evropski uniji leta 2020, ker mislim, da je ne bo več. Šla bo po isti poti kot Sovjetska unija, ki je tako podobna in iz istih razlogov je centralizirana, je koruptivna, je nedemokratična in je nesposobna. E, Eh, vodijo zavezništvo velikih podjetij in debelih birokratov. Eh, sponzorirajo ekofasistična agenda nekih eh, per, pervertnih znanstvenikov, ki vse čas govorijo o podnebnih spremembah. Kadar ljudje dobijo referendum, vse zavrnajo. Britanci seveda nismo dobili priložnosti, da bi eh, imeli svojo besedo. Eh, vsem, pri vsem tem pa uh, največjim strankam stojijo v strani tudi korumpirani BBC. Uh, eh, mislim, da se bodo kuge širile po. Uh, kuga iz eh, Grče razširila na jugo, južne evropske države in tudi proti severu hitreje, kot si lahko predstavljamo. In naši vnuki nas bodo kleli, ko bodo morali plačevati za posledice te katastrofe. Hvala lepa, gospod Blum. Sedaj pa gospod Obermajer za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča inteligentna, vzdržna rast, akcionizem, eh, gospodarsko upravljanje, lepe besede in visoki cili, ampak imam nekaj vprašanj v zvezi s tem, ki mi povzročajo skrbi. Ali bo nova strategija eh, doživela podobno usodo kot njena predhodnica, kako lahko eh, razbremenimo občine in e, lokalne oblasti, zato da bo dejansko ta strategija uspešna. E, mislim, da moramo poskrbeti za to, da ne bomo preko eh, zadnjega vhoda instalirali neke centralistične vlade, ki bo povsem odpravila suverenost. Vendar suverenost pomeni tudi odgovornost in to, da je potrebno priznati odgovornost za finančno krizo. Ne morejo ostale države nositi stroškov tistih, ki živijo preko svojih zmožnosti. Centralistična gospodarska vlada v Bruslu, ki bi vladala evropskemu srednjemu sloju, je nedvomna napaka. Hvala lepa, še ostali govorniki bodo dobili besedo. Najprej gospod Hökmark za dve minuti. Much, I... Najlepša hvala, gospa predsedujoča mislim, da je pomembno, da govorimo o dobrem upravljanju. Ravno tako pa je potrebno tudi izvajati pritisk na vse, da izvedemo tiste reforme, ki so potrebne. Ne smemo pa pozabiti, da dobro upravljanje, ki ga imamo v svojih rokah, je, da poskrbimo, da bo Evropska unija naredila tisto, kar mora narediti tu je nekaj pomankljivosti, naprimer nespoštovanje pakta rasti in stabilnosti. In na to ne smemo pozabiti, preden se lotimo oblikovanja novih pravil. Najprej moramo spoštovati obstoječe, ampak naj opozorim še na nekaj drugih stvari, kar zadeva finančne trge. Govorimo o finančnih trgih kot o delu gospodarstva, ne kot o ločenem sektorju. Kajti nekdar ne bomo dobili naložbi novih delovnih mest, če bomo to obravnavali kot ločeno področje. Nekoliko me je zmotilo, ko sem opazil, da je eh, predsednik odbora Bal 2, eh, ter Basel 2 eh, povedal, da bomo zmanjšali zahteve kajti če bomo eh, zaostrili kapitalske zahteve, eh, bo to pripeljalo do manj naložb in to res ni tisto, kar bi morali početi, ko poskušamo vzpostaviti novo zaupanje v gospodarsko, eh, gospodarstvo Evropske unije in ko se poskušamo rešiti proračunskih primankljajev. Naj vas opozorim na nekaj stvari, ki jih res lahko naredimo skupaj. Namreč, da vzpostavimo gospodarstvo, ki temelji na znanju. Paradoks je, da bolj, ko je naše gospodarstvo temelji na znanju, manj imamo notranjega trga. Kajti notranji trg je urejen za industrijo in za eh, gospodarstvo prejšnjih časov, ne toliko za sektor storitev. Eh, tukaj se moramo posodobiti, imamo direktivo o storitvah, vendar pa bi morali tukaj eh, izvesti reforme, poskrbeti, da bodo evropske univerze bolj neodvisne in bolj evropske, da bodo odprte za študente in raziskovalce, da bodo prispevali k dinamičnemu razvoju družbe. Ustrajati moramo pri tistem, kar lahko skupaj najbolje dosežemo na evropski ravni in to je najboljše evropsko upravljanje, ki ga lahko dosežemo. Hvala lepa, gospod Hökmark. Sedaj pa dajem besedo gospe Ulfskog fru talman jag kommer från samma medlemsland Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prihajam iz iste države članice kot eh, prejšnji govornik, vendar sem bolj na levem eh, delu spektra, kar zadeva politiko. In to je poročilo, za katerega smo odgovorni socialni demokrati. Govorimo o razmerah v svetu, o razmerah v Grči in eh, ravno smo priča še eni splošni stavki o bupu, in nezadovoljstvo nad uh, tem, kako se trg igra z življenjem ljudi. Tukaj uh, se moramo zavedati, da ne gre samo za Grčijo. Ta kriza je nalezljiva in to je nevarnost za številne države, kajti skoraj ni države, ki bi se lahko imela za varno. Uh, In to od vseh nas zahteva, da zavihamo rokave in se lotimo eh, boja proti tej krizi. Nočemo sprejeti nobenih kratkoročnih ali kratkovidnih rešitev. Eh, nočemo zgolj poga, pogaš, pogasiti nekaj eh, plamenov, zato da bo potem izbruhnil požar. Po, poskrbeti moramo za to, da se bomo dejansko lotili problemov in jih obvladali. Na junijskem eh, vrhu smo eh, sledili tisti smeri, o kateri je govoril moj predhodnik. Eh, zato je pomembno, da dobimo jasno sporočilo, da mora Evropa še naprej spodbujati naložbe, da mora zmanjšati brezposelnost med eh, moškimi, ženskami, mladimi in starimi. In razočarana sem nad pristopom enakih možnosti, kot je bil predstavljen na zadnjem sestanku sveta ministrov. Mislim, da se moramo usmeriti v podnebno pametno družbo. Zavedati pa se moramo tudi, da vsaka kriza lahko prinese novo priložnost za spremembe. Komisija je dovolila komisarki nekaj manevrskega prostora pri oblikovanju politik za področje podnebnih sprememb, ki bi dejansko dosegle spremembe v Evropi tudi v luči eh, razprave o Cancunu. Eh, nek ameriški profesor je dejal, da v ZDA ni mogoče urediti finančnega trga, zato ker Evropa tega ni storila. Mi to potrebujemo, vendar si tega ne drznemo narediti. Rečeno je bilo, da pri njih taka ureditev ni mogoča. Eh, da ni, ravno tako pa pravijo po drugi strani, da ni mogoče urediti trg v Evropi, ker američani tega ne počnejo. Veliko ljudi eh, lahko zgubi, zato ker nimamo dovolj poguma za spremembe. Hvala, gospod Klinc, minuto in pol. Gospi in gospodje, iz svoje gospodarske prakse vem, da so strategije samo tako dobre, kot so dobri izvedbeni ukrepi in nadzor. In tu komisija ostana, ostaja dolžna odgovor. Izvedeli smo, kakšni so cilji in s temi se tudi identificiramo in razumemo visoke cilje, ne vemo pa, kako naj bi konkretno dosegli te cilje. Izhajal sem iz tega, da je na začetku razmišljanja te strategije največja gospodarska eh, in finančna kriza, s katero se soočamo in ki se je pridružila tudi kriza državnih dolgov. Obi krizi sta pravzaprav bistveno spremenili celoten položaj. Če nočemo samo ostati pri nekih visokih namenih, temveč želimo nekaj spremeniti v naslednjih desetih letih, moramo konkretno spregovoriti o naslednjih točkah. Moramo najprej ugotoviti, uh, kakšno je, kakšno je sedanje stanje, koliko imamo denarja, kaj si lahko privoščimo. Razen tega moramo razviti mehanizem za reševanje kriz, ki nam bo v prihodnje omogočal, da nas bo iztirilo, ko bo prišlo ponovno do eh, težav. Razen tega moramo izpopolniti notranji trg, kjer se to še ni zgodilo. Veliko si pričakujem od poročila Mario, Marija Montija, eh, vključno s storitvami. Razen tega moramo prepričljivo prikazati, kako že želimo dopolniti skupno monetarno politiko z tesno prepleteno eh, gospodarsko in tudi davčno politiko in pet, petič eh, ugotoviti moramo, kako Eh, zamenjati divergenco s konvergenco, tako da um, bomo dejansko izvajali evropske projekte, energetska omrežja, uh, ceste, železnice, navigacijski sistemi in tako naprej. Hvala. Samo minuto in pol ste imeli na voljo, gospa Turunen. Minuto in pol. Hvala. Torej, 100 strategijo 2020 je postalo jasno, kako pomembna je ta strategija. Moramo resno razmišljati o tem, kaj si želimo v Evropi v prihodnje in treba je razmišljati o tem, kaj naj naredijo ljudje v Evropi. Konkretn, potrebujemo konkretne cilje v Evropi na temeljnih področjih, predvsem tudi glede socialnih ciljev. To so glavne prioritete za naslednjih deset let. Moramo zmanjšati brezposelnost mladih. E, ta brezposelnost je alarmantno visoka v vseh državih, državah članicah. Torej, neke vrste garancijo za mladino bi potrebovali, da se lahko vključi v trg dela. Treba se boriti proti revščini, saj je sramota, če države članice Evropske unije, torej najbogatejša regija na svetu, ne more sprejeti ukrepov za boj proti revščini. Nekateri pravijo, da Definicija ni v redu, vendar eh, treba je reči, da eh, take tehnične zadeve ne smejo ovirati takih ukrepov. Eh, Lisbonsko pogodbo imamo, velja in, zato, in ta naj, naj nam to tudi omogoči. Razen tega potrebujemo načrt za zaposlovanje, zelene naložbe za ustvarjanje delovnih sil, za Eh, ukrepe za usposabljanje in izobraževanje, tako da bodo ustvarjena nova delovna mesta. Razen tega, tega je treba zagotoviti, da je treba pripraviti posebne cilje za zeleno Evropo, za zelena delovna mesta, kjer bo pravilno zasnovanje tako kakovost kot tudi eh, količina. In tu eh, se mi zdi, da strategija 2020 še ni eh, dovolj izpiljena. Prosim vas, kolegice in kolegi, da se držite časa, ki vam je na razporago, gospod Harbor, eno minuto. Mr. President, Uh, Spoštovani gospod predsedujoči, rad bi govoril o tem, da nimamo dovolj ambicije, ko smo pripravljali Evropsko strategijo 2020. Kako lahko uporabimo instrumente, ki jih že imamo sedaj na voljo na notranjem trgu, tako da bo ta res dobro in učinkovito deloval? Omogočal nam bo, da bomo ustvarili nova delovna mesta, o katerih je govoril tudi gospod Turmes. To ne zadostuje. To bom povedal tako komisarju, predsedniku komisije, če me bodo seveda poslušali, in svetu ter predsedstvu. Če ne bi dosegli uspeh na notranjem trgu, lahko povem, da imamo veliko več oskih grl. Ni dovolj, da bi rekli, da bo komisija predlagala ukrepe gre za skupen podjem, skupna prizadevanja med komisijo na eni strani in državami članicami na drugi. Moj odbor za notranji trg je z veliko večino ta teden sprejel poročilo. Tukaj smo si zadali eh, zelo ambiciozne cilje za skupne ukrepe, da bi dokončno izpopolnili notranji trg. To boste eh, dobili skupaj s poročilom profesorja Montja naslednji teden. Želimo si bistvene spremembe za obe strani. Kaj si pravzaprav želimo? Notranji trg, akt na področju notranjega trga, kjer bi si pravzaprav zastavili zelo konkretne cilje, da bi dokončno izpopolnili notranji trg. Pa še ena stvar je nujna. Javna naročila. Tukaj nismo dovolj ambiciozni. Želimo inovacije, želimo zelene tehnologije, ampak v tej strategiji skoraj da nič ni o tem prekinjamo eh, govornika. Zakaj govorimo o teh ciljih, čeprav nismo temeljili na tem, kar že imamo v tem trenutku? Hvala. Figuredo. Gospa Figuredo, minuta in pol. Obrigada, Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ta strategija ne odgovarja na velike izzive, ki so pred nami in tudi ne odgovarja na to, kako se izviti iz eh, katastrofalne gospodarske in finančne situacije, eh, ki jo je povzročila tudi liberalizacija. V bistvu eh, gre za podobno strategijo kot v Lisbonski strategiji, kaj ti cilji, ki so bili navedeni pred desetimi leti, polna zaposlenost, odprava rjuščine, teh ciljev nismo dosegli. Namesto tega pa smo to podredili interesom velikih eh, gospodarskih podjetij in s tem se poslabšuje socialna situacija in situacija na trgu dela. Če pomislim na primer na pakt stabilnosti, če se uveljavljajo um, pravila glede privatizacije v prometu, v pošti, pri energiji in tako naprej, potem eh, dobimo dokaz za to, kar sem rekla. Če si ogledamo, kaj se dogaja na uh, trgu dela, kjer je vedno več prekernih uh, zaposlitev, kjer je vedno več. Uh, brezposelnih in 500 tisoč oseb, ki živijo v revščini, poskušajo nam pojasniti, da je stvar drugačna, ampak kazilnik, kazalniki kažejo, če bomo ostali pri teh strategijah, bo ostala kvota eh, rasti gospodarstva nizka in sicer nižja kot v drugih delih sveta. In to pomeni, da bo brezposelnost še naraščala, da bo vedno manj eh, negotovih zaposlitev in vedno več socialnega izključevanja. Žal, ta strategija ne odgovarja na težke situacije, kot je naprimer Grška in to je dober primer za to. Treba je spremeniti politiko, eh, potrebno je spodbujati socialno vzdržnost, trajnost in treba je ustaviti špekulacije, ki uničujejo gospodarstvo in treba je odpraviti pakt za stabilnost in Evropski centralni bank je treba dodeliti druge eh, naloge in pristojnosti in potrebujemo napredek na področju pakta ta za rast in za zaposlovanje. Gospod Borgizijo, minuto in pol. Gospod predsedujoči, ker smo tu, da razpravljamo in ocenjujemo vsebino te strategije 2020, medtem ko v Atenah umirajo delavci in je vse na robu propada, eh, to je pravzaprav groteskna situacija, v kateri se nahaja evropska politika enkratno je, da v takšni situaciji komisija ne čuti potrebe, da bi eh, avto samokritično razmišljala o svojih ciljih, kajti če nekdo ne vidi, da je ta kriza, ki že dobiva dramatične eh, eh, eh, eh, dramatičen razvoj, potem eh, je možno, da bomo naredili podobne napake kot pri lizbonski strategiji in tudi evro je del tega. Vse izjave, eh, ki smo jih slišali v zvezi z Grčijo, bomo slišali verjetno tudi v zvezi s Španijo in tako naprej in bomo spet rekli, da je to nek posamezen primir, da gre samo za posamezne uh, eh, primire, tako kot je bilo to pri teh slabih posojilih. Uh, v ZDA. Torej, težko je sprejeti uh, informacije komisije in predloge komisije, medtem ko komisija še ni se odločila, da, pos, da bo pospravila v evropskih bankah in da bo rekla delavcem in tudi podjetjem, koliko umazanije v teh evropskih bankah. Torej, eh, teh eh, točk se moramo zavedati in s tem tudi zaključujem. Moramo se zavedati, da mora resna strategija izhajati iz realnega gospodarstva, iz vloge majhnih in srednje velikih podjetij in da gre predvsem tudi za večjo odgovornost, ki jo je treba pripisati delavcem. Gospod Segedi, eno minuto. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje poslanci. Torej, za sedanji položaj ne moremo kriviti eh, niti majhnih eh, podjetnikov, niti eh, kmetov, niti drugih. Torej, za sedanjo krizo je kriva gospodarska filozofija, ki postavlja v ospredje velika podjetja, multinacionalke. Multinacionalke zase želijo čim večji delež gospodarstva in premoženja. In potrebujemo strategijo, ki se koncentrira na regionalno in lokalno raven. To bi bila dobra strategija. St eh, stranka Jobik želi, da se pre eh, preneha prevlada multinacionalk. Evropo moramo vrniti družinam, majhnim in srednje velikim podjetjem, majhnim kmetom. Hvala, gospod Royal, prosim dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Predsedstvo in predsednik komisije sta ravno povedala, da ne moremo delati sedaj pod geslom naj se reši, kdor se more, temveč, da potrebujemo dobro sodelovanje in odlično nas, eh, odločno nastopanje in to drži, zato pa potrebujemo tudi strategijo. Pri projektu 2020 in tudi pri načinu, kako se pogajamo o tem, kako želimo priti do rezultata, se mi zdi, da ne gre za strategijo. To je razmislek, ki je bil zelo zlit na papir in ki se ga želi sedaj po hitrem postopku eh, sprejeti. Predsednik komisije je pravilno povedal, ko je ugotovil, da je pri Lizbonski strategiji bila največja napaka, da se tisti, se je to, eh, na katere se je to nanašalo, niso vključili. Eh, če je tako, potem je treba pri novi strategiji si vzeti čas in tudi mir, da tiste, ki se jih to tiče, ustrezno vključimo. In zato je potrebna mirna razprava, da je to v času finančne krize in grških problemov eh, nekaj, kar eh, se nam ne zdi tako pridnostnega pomena, razumem, ampak eh, moti me, da dopustimo, da se parlamentu predpiše, kako, po kateri časovnici izvesti določene ukrepe in opraviti raz, razprave. Uh, sem proti uh, pospešitvi teh razprav. Uh, junija naj bi svet to že sprejel. Torej, ne smemo se čuditi, če ob koncu ne bo nobenih sprememb, kajti na ta način ni možno doseči spremembe. Uh, potrebujemo najprej temeljito analizo in ne neke površne posledice, kot to dela komisarka za podnebje, ki iz krizne situacije, iz situacije, da se je porabilo manjci odvaja, da sedaj lahko uh, si zastavimo za cilj znižanje za 20 oziroma 30 odstotkov. Torej, gre predvsem za perspektivo za prihodnost. Treba je izhajati iz uh, sedanje situacije, treba je opraviti dobro analizo, več je treba investirati v raziskave in razvoj, ampak za vse to očitno primankuje časa, predvsem za uh, razpravo o tem, gospod Cerkas. Uh, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči predsedujoči. Hvala, da posredujete naše eh, na svete naprej predsedujočemu sveta in upajmo, da bo eh, junijski svet potekal drugače kot spomladanski svet. To, kar ste povedali, me ne pomirja. No, ne želim si svet, ki se preveč obotavlja, ki preveč dvomi, eh, ki eh, nima jasnih poli velikih političnih ciljev. Pri čemer je seveda treba povedati, da. Torej, upam, da bo špansko predsedstvo odpravilo te negotovosti, kajti prepričan sem, da smo v pomembnem zgodovinskem trenutku. Eh, doživljamo bojazni in nemir, eh, kaj ti smo na prelomnici, gre za to, ali želimo več Evrope ali manj Evrope. In zato gre pri Evropi 2020, ali bomo 2020 bolj združeni ali manj, ali bomo tesneje sodelovali za reševanje gospodarskih in socialnih problemov, ali pa bomo izpostavljeni nacionalizmom in se bomo ločili od načel, na katerih je bila vzpostavljena Unija, ali bomo bolj solidarni in bomo bolj uresničevali to solidarnost s tem, da bomo ustavili ustvarjali več blaginje in bo blaginja bolj pravično porazdeljena ali pa bomo vse prepustili trgom. Nisem mnenja, tako kot drugi poslanci, da Evropa pomeni avtomatsko več regulative, več regulacije. Mislim, da, ima, da imamo premalo regulative, to je evropski problem. In gospodu Garigu želim povedati, da naj se še naprej bori proti revščini, da se je treba zauzeti za boljše izobraževanje. To piše v besedilu komisije in sveta in Evropski parlament parlament se mora vključiti v to, tako da eh, se bodo želje državljanov skladale z eh, željami Evropskega parlamenta in da ne bomo zastepali samo interesov trgov. Hvala. Gospod Šmit je na vrsti naslednji. Gospod predsedujoči. Na. Torej. Eh, gre za nekaj, kar je v interesu nas, nas vseh, tudi tistih, ki niso v evroobmočju. Ev, Evropa mora ravnati enotno. Ne želimo nadaljne drobitve. In Eh, gre za skupno usodo in škoda je, da države, ki, niso, eh, ki nimajo evra, v petek ne bodo sodelovali na tem sestanku. Seveda je treba eh, okrepiti kontrolo finančnih trgov in potrebujemo tudi strožjo, strožjo, strožjo zakonodajo. To pravim kot liberalc, vendar se mora to zgoditi na uravnovešen način. In vse mora biti globalno usklajeno. Moramo uh, ravnati odločno in agresivno, ko je potrebno, ne smemo pa zapasti paniki. Torej, moramo ostati uh, trezni, uh, tako da gospodarska rast, ki uh, smo ji priča, kljub grškim težavam, da tega ne bomo uh, uh, oslabili to pravzaprav pomeni, eh, da smo kritizirali in da smo škodili vsem tistim, ki so umrli in eh, so zaradi tiranije umrli. Mislim, da bi se gospod Blum moral opravičiti vsem tistim, ki jih je pravzaprav užalil svojo izjavo. Najlepša hvala, popolnoma se strinjam z vami. Gospod Bokro za eno minuto je naslednji, izvolite. Ko je španski premije, gospod eh, Zapatero, začel s španskim predsedstvom in se predstavil v Štrasburu, je govoril o Evropski strategiji 2020. Pri tem pa niti z eno besedo ni omenil, zakaj za božjo voljo Lizbonska strategija ni bila uspešna. Potem pa sem mu zastavil vprašanje, kako lahko sploh eh, analiziramo eh, to strategijo in pripravimo novo, ne da bi preanalizirali, eh, zakaj prejšnja ni uspela. Nimam nobene druge izbire, da vam še enkrat zastavim to vprašanje, ker se mi zdi, da v tem novem dokumentu sploh nismo rekli, zakaj nismo prej uspeli. Lizbonsko strategijo. Tako, gospod eh, Gariba, Gariga, vas prosim, ali mi lahko odgovorite na moje vprašanje, zakaj je možno, da smo pripravili zelo dobren, ambiciozen nabor ciljev, ne pa da bi prej analizirali, zakaj nismo uspeli z Lizbonsko strategijo. Muchas gracias. You, Hvala, gospod Bokros. Gospod De Jong, za eno minuto, izvolite. Najlepša hvala. Zahvaljujem se komisiji in svetu. Sprili so kar nekaj odločitev in zanima me, kako bi svet najdemokratično sprejel to odločitev. To bo imelo konkretne posledice na socialno zakonodajo v državah članicah deset let, ne da bi državljanke in državljani o tem sprejeli odločitev. Recimo, nizozemski premije se že deset let naprej odloči, kaj se bo zgodilo v naši državi. Istočasno pa smo slišali, da naj bi imeli višjo stopnjo zaposlenosti, vse lepo in prav, ampak eh, ne želimo vsi, da bi imeli še več revščine in revne delojemalce. Potem, kar zadeva javne izdatke, tudi tukaj smo sprejeli odločitev, kako ste lahko podprli tisti proračun, ki se bo zvišal samo za 5,8 odstotkov. Potem socialni notranji trg, tudi s tem v zvezi smo sprejeli odločitev, kaj je svetom in komisijo, ali se eh, strinjata, da bi ta notranji trg res bil eh, socialne narave, kaj pa je z javnimi razpisi, odajanjem del, ali bomo tudi tukaj bolj upoštevali socialni vidik, potem pa kako se bomo borili proti revščini, kako jo bomo izkoreninili. Vi ste govorili samo o gospodarski rasti, ampak gospodarska rast je pripeljala ravno do tega, da so menedžerji dobili velike bonuse in visoke plače. Revni delojemalci pa niso dobili nič. Kako boste to spremenili? Gospa Bisoto, za eno minuto. Da bi konstruktivno se lotili vprašanja zaposlovanja, gre za tri vprašanja. Torej, moramo se odzvati, moramo razvijati nova delovna mesta in sicer eh, moramo se odzvati na sedanje probleme in gre predvsem za izobraževanje, za potrebe trga. In treba je tudi eh, bolj postaviti v ospredje eh, eh, tudi delovna mesta, torej eh, naprimer v industriji. In, eh, torej, in tudi potrebujemo tudi več fleksibilnosti. Torej, moramo se vprašati, kdo je izgubil delovno mesto. To so bili državljani in zato naši državljani, zato moramo tudi priseljevanje usmerjati po naših potrebah. Eh, in če vidimo, koliko je brezposelnih v evropskih državah, moramo tudi eh, ustaviti dodatno priseljevanje. Potrebujemo eh, konkretne ukrepe in odločne ukrepe. Gospod Marinesko, za dve minuti izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Vzdržna gospodarska rast eh, pomeni veliko naložb in tudi usklajeno politiko in to velja tudi za področje prevoza, ki predstavlja deset odstotkov BDP-ja na ravni Evropske unije kar pomeni, da imamo posledično tukaj 10 milijonov delovnih mest. Pozval bi komisijo in svet, eh, da, ko pripravljajo Evropsko strategijo 2020, ravno tako poštevajo naslednje vidike, ki so povezani ravno s prevozom. Spodujati moramo raziskave, razvoj in inovacije, tako da bomo eh, dosegli eh, tako imenovane zelene transportne rešitve nam bo omogočilo, da bomo dosegli eh, cilj v zvezi z razogličenjem Evropske unije. Imeli bomo eh, zelene oblike prevoza, zelo inteligentne transportne sisteme in tako dalje. Bole bomo usklajevali infrastrukturne projekte, s čimer bomo zavarovali okolje, ravno tako pa bomo zagotovili večjo varnost potnikov. Ker pa zadeva specifične cilje, mi dovolite, da omenim naslednje vidike. Nujno je, da pospešimo izvajanje projekta Enotno Evropsko nebo, kot tudi povezljivost železniškega sektorja. Nadalje, izboljšati moramo kakovost evropskih cest in tudi varnost na evropskih cestah. Potem je nujno, da zagotovimo somodalnost in zagotoviti moramo tako imenovane morske hitre ceste. Poskrbeti moramo tudi za trajnostni razvoj urbane mobilnosti. Evropska komisija mora razmišljati o vseh teh vidikih, ki so povezani s politiko mobilnosti. Zakaj? Mobilnost mora biti osrednjega pomena v Evropski strategiji 2020. Usklajen razvoj prevoznega sistema je bistvenega pomena, če naj bi imeli trajnostni razvoj in ustvarili vzdržna in trajnostna delovna mesta. Gospa, podimata za dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da kot eh, Grkinja izrazim veliko obžalovanje zaradi tragičnih dogodkov, ki so se zgodili v moji državi. Tri ljudje so umrli eh, zaradi tega, kar so bili žrtve demonstrantov, ki so bili zelo nasilni in prižgali so požar. Res razumem da celotna Evropa, vsi množični eh, mediji zdaj spremljajo, kaj se dogaja v naši državi. Ravno zato bi rada izkoristila eh, to priložnost, eh, da bi pozvala ljudi, da so odgovorni, da so solidarni in da spoštujejo grško prebivalstvo, ki preživlja res zelo težke trenutke. To govorim zato, ker se mi zdi, da v evropskih medijih, tudi v evropskih prestolnicah, bodo ljudje jutri izkoristili te tragične dogodke v moji državi. Rekli bodo, da pravzaprav niso prepričani, ali lahko eh, Grčija lahko sprejme te težke odločitve in jih udejanji v praksi ter poskrbi za boljši proračun in gospodarstvo. Prišlo je do sporazuma v nedeljo in tukaj se je pojavila stara eh, zgodba od 11. februarja. Veliko se govori o tem, da ti ukrepi ne bodo učinkoviti, potem smo priča govoricam, da bomo dolg morali prestrukturirati, potem smo priča nadaljnim eh, govoricam, da. Grčija ne bo več imela evro in eh, priča smo napadom na trgu obveznic. To ne velja samo za grške obveznice, ampak tudi za španske in portugalske. Uh, Kolegice in kolegi, govorimo o tem, kaj bo v prihodnosti in Evropska strategija 2020 je tukaj bistvena. Sprašujem se, kaj pa se bo zgodilo v prihodnosti, če bo nacionalno gospodarstvo tako odvisno od mednarodnih trgov. Premalo je odgovornosti eh, znotraj tega sistema in tudi bonitetne agencije eh, niso eh, sprejele konkretnih odločitev, čeprav so sprejele ocene. In te bonitetne ocene veliko krat niso upravičene, tudi kar zadeva evropske države gospod Manesko za minuto in pol. Oziroma se prevečujem, gospa Manesko za minuto in pol. Najlepša hvala. Priča smo najhujši gospodarski in eh, finančni krizi. Bistvenega pomena je, da uskladimo svoja prizadevanja, da zagotovimo konkurenčnost eh, in eh, da poskrbimo za večjo rast. Biti moramo realistični, kar pomeni, da moramo to uskladiti z nacionalnimi cilji evropskih držav. To politiko pa smo opredelili eh, tako, da smo upoštevali specifične potrebe posamezne države članice. Cilji Evropske unije morajo upoštevati v prvi vrsti nacionalne cilje. Sama sem prosila za nove ukrepe, predlagala sem tudi sankcije za tiste države članice, ki eh, kršijo cilje strategije 2020, po drugi strani pa bi morali nagraditi tiste države, ki to spoštujejo. Mislim, da bi tako dosegli eh, skladnost eh, s cilji Evropske strategije 2020. Ravno tako pa je nujno, da premislimo o kohezijski politiki Ta je bistvenega pomena, če naj bi cilje dosegli. Preučiti moramo predloge Evropske komisije, kot je eh, denimo avtomatična otegnitev eh, strukturnih eh, skladov, če pride do deficita oziroma težav. Ampak to se meni ne zdi realistično, ker moramo ne nazadnje zmanjšati razlike med posameznimi državami članicami. Gospod Vlasak, za minuto izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija je, kar zadeva število prebivalstva, najpomembnejša in največja geopolitična enota na svetu. Naša gospodarstva so sposobna da razvijajo inovativne politike in eh, poskrbijo za ustrezan izvoz. Ampak moramo biti zelo skromni, kar zadeva našo konkurenco, kot so Kitajska, ZDA, Brazilija. Mislim, da moramo v strategiji predvsem počrtati gospodarsko rast in nova delovna mesta. Ker pa zadeva socialna vprašanja in podnebne spremembe, zdi se mi, eh, da ne smemo se tukaj pravzaprav posvetiti na te cilje, ampak omeniti ravno bistvene cilje, ki sem jih opredelil že prej. Potem pa inteligentna in vzdržna rast v evropskih regijah, mestih in lokalni ravni eh, ne more biti zagotovljena brez ustrezne infrastrukture. V mislih imam tako okoljsko, kot tudi prometno infrastrukturo infrastrukturo. Evropska strategija 2020 ni ustrezna in ni ustrezna odgovorila na omenjene izzive. Ravno tako ni upoštevala potrebe potem, da moramo zagotoviti stalne naložbe v infrastrukturne projekte v tistih državah in regijah, ki so še vedno premalo razvite. Gospod Higgins je naslednji za eno minuto. Izvolite. Evropska komisija je spela strategijo 2020. Neoliberalni kapitalizem in sistem trgov na tem temelji. To so isti dejavniki, ki so pravzaprav poskrbeli za to, da je prišlo do sedanjega gospodarskega in finančnega kaosa. Zdaj imamo nov odziv komisije na finančno krizo v Grčiji. Sram nas je. Kapitulirali smo pred eh, špekulanti, pred eh, tistimi morskimi psi na finančnem trgu. Tisti, ki so revni v Grčiji, ki eh, delajo, morajo pravzaprav poskrbeti za to, da bodo hranili pohlep teh finančnih trgov. In medijski komentatorji pričajo drugače, ampak tisti, ki imajo obveznice, ki imajo sklade hedge, so paraziti, želijo špekulirati, želijo imeti dobičke in negativno vplivajo na finančno stabilnost in tako naši delovni ljudje krvavijo. Ali je to Evropska unija, ki jo želimo v 21. stoletju? Gospod Varoso je rekel, da naj bi bili odgovorni, ampak sedaj jim puščajo puščamo kri. Grške delavce moramo podpreti vsi v Evropi. Mislim, da moramo reči ne diktatorstvu finančnega trga. Tako ne bomo poskrbeli za to, da bomo idiotsko pravzaprav ustvarili požar in požgali banke, ampak imamo demokratičen socializem, humano družbo in to potrebujemo v strategiji 2020. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Paška, za eno minuto izvolite. Najlepša hvala. Z vsem dolžnim spoštovanjem do dokumenta, ki ga sedaj prebiramo, pa lahko ugotovim, da težko zanemarimo določene usporednice oziroma podobnosti s petletkami v nekdanjih vzhodnoevropskih državah. Ti načrti, ti pet, te petletke veliko krat niso bile uspešne. Zastavili smo ambiciozne cilje in ljudje smo bili prepričani, da bo to delovalo. To so rekli oblastniki, ampak zadeve se niso obnesle. Ena strategija je bila neuspešna, temu je sledila druga neuspešna strategija, ker nismo upoštevali bistvenih gospodarskih pravil in načel. Evropska unija se muči. V primerjavi s Kitajsko in Indijo imamo bolje izobraženo delovno silo, ampak vseeno nam ni uspelo. Zakaj? Evropski svet, pa tudi Evropska komisija želijo spostaviti nove urade, nove agencije in nove institucije. Na milijone izobraženih eh, ljudi imamo. Oni bi bili lahko ustvarjalni, lahko bi predlagali inovativne politike v inovativnih sektorjev, ampak eh, preveč se ukvarjajo z birokracijo in eh, trošijo javna sredstva. Gospe in gospodje, če si želimo, da bi bili bolj uspešni, potem je nujno, da poenostavimo pravila, ki jih imamo. Nujno je, eh, da poenostavimo podjetniško okolje, zmanjšamo upravna bremena. Več manevrskega prostora mora biti za pobudo, neodvisnost, podjetništvo, inovativnost in ustvarjalnost. Gospod Karas, za dve minuti, izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Skupnostna Evropa, verodostojna politika in unija, trajnostna in zdržna rast, inovacije, trajnostna delovna mesta, socialna kohezija in trajnostna konkurenčnost. To so naši cilji, kot jih poznamo. Evropska strategija 2020 ni sama po sebi naš cilj. Evropska strategija je samo instrument, če naj bi te cilje dosegli. In eh, Robert eh, Schuman je pravzaprav že takrat eh, rekel zelo konkretno in to mora biti naš cilj tudi danes, kot je bil leta 1950. Evropska strategija 2020 ne sme biti pravzaprav nekakšen napor neizpolnjenih želja, frustracij in to se ne sme končati tako. Evropska strategija 2020 mora pomeniti konkretne finančne vzdržne cilje in instrumente. To je odgovor na finančno krizo. Pravzaprav moramo imeti možnost, da imamo tudi določene projekte, ki jih lahko preverimo in sankcioniramo, če to ni ustrezno. Evropska strategija 2020 mora pomeniti konkretne projekte za rast, za poslovanje, inovacijo in trajnostno konkurenčnost. Dati moramo zakon eh, temu projektu in potrebujemo eh, ta eh, zagon v nacionalnih državah in v Evropski uniji, če naj bi imeli dejansko in dobro podlago za prihodnje načrte. Vedeti tudi moramo, kaj je treba financirati in zakaj bomo pravzaprav uporabili ta sredstva. Potrebujemo Evropsko strategijo 2020 in tukaj moramo preveriti nacionalne proračune. Pravzaprav moramo staviti na raziskave energetiko in tudi socialno politiko politiko. Dati moramo podporo tistim ukrepom, ki jih predlaga Oli Ren. Evropska strategija 2020 mora biti izraz nove, nove skupnostne politike in volje. To je naš odgovor na vse večji nacionalizem, egoizem in protekcionizem. Poskrbimo za to, da bomo izpopolnili notranji eh, trg in poskrbimo za monetarno unijo, ki bo stabilna, ki bo verodostojna. To mora biti del naše unije. To potrebujemo. Nič več, pa tudi nič manj. Najlepša hvala. Gospod Koferati, dve minuti. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Priznati moram, da sem predvsej zaskrbljen glede vrha junija, kajti ne vidim nobenih novih predlogov, ki bi lahko popravili priporočila vrha spomladi. In že takrat sem bil razočaran, kajti ta priporočila niso bila povezana z realistično situacijo, niso bila povezana z lizbonsko strategijo. Potrebno je poskrbeti za pomembne premike na politični ravni. Razočaran sem bil tudi zato, ker Gre za priporočila, ki so bila podana takoj po krizi. Gre za nepovezan skupek idej, ki ga ne moremo razviti v pravo politiko. Ne vidim prave volje, da bi se osredotočili na prednostne naloge. Evropa ima težave predvsem s konkurenčnostjo na globalni ravni. Pri tem pa ne smemo pozabiti na socialno pravičnost, in na kohezijo. To je eden izmed predpogojev konkurenčnosti. Brez socialne kohezije se nobena država ne more obdržati na svetovnem trgu, kajti potem se pojavljajo konflikti, ki vsak dan vodijo v izgube. Potrebno je torej sprejeti natančne cilje, ki pa jih zaključki sveta ne vključujejo. Osredotočiti se je potrebno na inovacije tako pri proizvodih, kakor tudi v samem procesu. Pomembna je kakovost pri zagotavljanju storitev in v proizvodnje. Le na ta način bo Evropa lahko konkurenčna tudi po učinkih te krize. In še nekaj. Ambiciozni cilji so uresničljivi, če Obstaja tudi politična integracija, ampak o tem države članice ne razpravljajo in to kaže tudi grška kriza. Grazie, pan Strejček ima minuto. Gospod Strejček za minuto. Pane predsedajci, pane. Spoštovani gospod predsedojoči, gospod komisar. Sam prihajam iz države članice, kjer sem živel v sistemu, kjer je vse temeljilo na centralnih načrtih. Živeli smo v petletkah, eni petletki je sledila druga petletka. Noben načrt ni bil izpolnjen do konca, se pravičujem, ker sem nekoliko preveč čustven, ko govorimo o centralnem načrtovanju, ko govorimo o tem, da želimo leta 2020 imeti lepo podobo Evropske unije. To je nedvomno zanimiva razprava, ampak eh, pravzaprav si eh, ne želimo priznati, kaj se dogaja v Grčiji in tudi v drugih državah. Res sem temeljito prisluhnil razpravi. Govorite o več Evrope, govorite o večji centralizaciji, govorite o centralnem vodenju in upravljanju ter načrtovanju. O tem stvarih govorite sedaj v tem trenutku. Meni pa se zdi, da potrebujemo manj centralizacije, bolj moramo verjeti v trge, več eh, tržnega gospodarstva. Potrebujemo več tržnih mehanizmov, ne na zadnje. Zakaj? Vse, kar se dogaja v tem trenutku v Evropski uniji, v evroobmočju in eh, tudi v ZDA, ter tudi v globalnem okviru, vsi ti dogodki so po mojem mnenju dober primer, eh, da državni tradicionizem ne more uspeti in ni uspel. Hvala. Del Castillo, Gospa Del Castillo Vara za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Številni kolegi, ki so govorili pred menoj, so si zastavili vprašanje, zakaj Lizbonska agenda ni obrodila sadov. In če bi pripravili analizo, potem bi jo morali pripraviti z namenom, da se iz te analize tudi kaj naučimo. Lizbonska agenda je bila zgolj neke vrste ikona del nekega obdobja. Bila je ikona, ki ni imela nobenih praktičnih posledic. Šlo je zgolj za teorijo in vedno znova smo se nanašali na to teorijo. Po drugi strani pa praksa s to teorijo ni imela nič opraviti. Zaradi tega menim, da bi morala strategija 2020 izhajati iz teh izkušenj postati mora nova agenda in to agendo bomo lahko uresničili le, če bomo sprejeli povsem jasne zaveze. Te zaveze morajo sprejeti politične inštitucije Evropske unije, pa tudi politične inštitucije držav članic. Ta jasna zaveza pa mora biti zaveza, ki jo bo moč tudi ovrednotiti. Pregledati je potrebno, ali dejansko prihaja do izvajanja ali je možno izvesti določene popravke, če cilji ne bodo doseženi. Nespremljivo je namreč, da bi se znašli v podobni situaciji kot v preteklosti. Gre za skupni projekt, ki potrebuje določene instrumente za izvajanje, kajti sicer se bomo znašli v podobni situaciji, kot smo bili že v preteklosti. Najlepša hvala. Jolajnen za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Lizbonska strategija se je zauzemala predvsem za konkurenčnost. Šlo je za precej enostransko gospodarsko strategijo, ki je deloma že spodletela. Vesel sem, da je naslov sedaj EU 2020 in trajnost. Mislim, da smo sedaj na pravi poti. Mislim, da gre tukaj tudi za boljše ravnotežje med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki in potrebami. Vendar pa je trajnost krati tudi splošen izraz. In zaradi tega potrebujemo tudi konkretizacijo tega izraza. Dokument Evropske komisije pa je glede tega precej nejasen. Potrebujemo jasna določila, kako ta dokument izvesti tudi v praksi. Energija. Prav je, da se dokument osredotoča na to. Res je, da nam zmanjkuje virov, ampak manjkajo konkretni predlogi, kako priti do teh virov. Upam, da bo do junija ta strategija postala bolj konkretna in da bomo natančno vedeli, kaj mora kdo storiti, kaj bo storila komisija, kaj mora storiti parlament in kaj morajo storiti države članice. Nekoliko je komisija pri učinkovitosti virov pozabila na okolje, kajti zrak, voda, tla, vse to so naravni viri in to se je nekako v tej strategiji izgubilo in zaradi tega bi rad bolj jasne zaveze glede tega. Strategija o biotski raznolikosti je ravno tako spodletela. Potrebujemo novo, ki jo je potrebno prav tako vključiti v strategijo 2020. Potem pa še boj proti podnebnim spremembam. Mislim, da bi morali naš zavezojoči cilj dvigniti iz 20 na 30 odstotkov. Poleg tega pa je potrebno postaviti zavezujoče cilje, kar zadeva energetsko učinkovitost. Hvala lepa, gospod Piotrovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Strategija Evropa 2020 je predvsem ideološka strategija. Tukaj gre za celo vrsto ciljev, izboljšanje poklicne usposobljenosti, 40 odstotkov evropskih državljanov naj bi pridobila visokošolske diplome. Niso pa predvidene kazni za tiste države, ki, cilje ne bodo, ki ciljev ne bodo izpolnile. Mislim, da avtori tega dokumenta sploh niso opazili krize v Grči in pa možnosti razširitve te krize na Španijo in Portugalsko. To bi lahko v prihodnosti vodilo k ukinitvi evroobmočja in morda celo k ukinitvi Evropske unije. Govora je tudi o spremembah, ki bodo slabe za države vzhodne Evrope. Poleg tega gre tudi za omejitve kohezijske politike. Socialistični projekt Evropa 2020 je utopičen in po mojem mnenju bo spodletel tako kot Lizbonska strategija. Gospa Hübner je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Če želimo, da je strategija učinkovita, potrebujemo tesno povezavo med zastavljenimi cilji in političnimi orodji. In mislim, da je to potrebno zagotoviti tudi pri strategiji 2020. Najprej potrebujemo uredbo notranjega trga, ki bo spodbujala dinamiko razvoja in ki ne bo pozabila tudi na socialne zaveze, ki izhajajo iz tržne integracije. Tukaj opozarjam na to, kar je povedal že Malcolm Harbour. Potrebno je zagotoviti tudi preglednost eh, in pa investicije na področju telekomunikacij, prometnih povezav in tako naprej. Povezati je potrebno tako javno, kakor tudi zasebno financiranje. Spodbujati je potrebno javno-zasebna partnerstva. Okrepiti je potrebno javne ustanove. Na ta način bomo lahko prešli ovire, ki jih predstavljajo nacionalni proračuni. Cilji Evropske unije so predvsem horizontalni in zaradi tega bi morali izdatki Evropske unije temeljiti na integriranem pristopu k razvoju. Potrebno je uspodbujati odpiranje našega gospodarstva globalni konkurenci. Poleg tega se moramo osredotočiti na prednostne naloge in poskrbeti tudi za ustrezno koordinacijo. Vendar pa je lahko ta strategija 2020 zgolj podpora pri dosegi naših ciljev. Evropa se mora osredotočiti na tista področja, kjer je razvoj možen in kjer konkurenčnost ne bo ogrožena. Potrebno je uporabiti razvojna orodja in se izogniti tradicionalnemu industrijskemu okviru. Na ta način bomo lahko izboljšali privlačnost Evrope in le na ta način bo Evropa lahko konkurenčna v svetu. Hvala lepa. Gospod Arif je naslednji na vrsti. Gospod predsedojoči, kolegice in kolege. Gospodarska kriza, v kateri se trenutno nahajamo, je brez primere. In ta kriza zahteva velike žrtve. Grčija je najslabši primer za to. Število brezposelnih narašča in sicer vsak dan zaradi tega potrebujemo koordiniran političen odziv. Hkrati pa moramo preseči tudi okoljsko krizo, s katero se ukvarjamo v tem trenutku. Potrebujemo nov razvojni model. Državljani se osredotočajo na strategijo 2020, iščejo odgovore, imajo tudi določena pričakovanja, vendar strategija na ta pričakovanja ne odgovarja. Marca svet ni pokazal nobenega zagona. Razočaran sem nad eh, zaključki sveta iz marca. Manjka politične volje in pa koherence. Poleg tega je svet precej nedejaven, mi pa potrebujemo dejavno politiko za trajnostni razvoj v Evropski uniji. Nimamo ustrezne politike na področju zunanje trgovine. Potrebujemo rast, zaposlovanje in ta dva cilja, ki sta pravzaprav najpomembnejša, iz političnih razlogov nista uresničena. Osredotočamo se zgolj na znižanje osebnih dohodkov in na sprejemanje bilateralnih sporazumov, kar vodi v socialni dumping in v to, da delovna sila zapušča Evropo. Potrebujemo več duha skupnosti odreči se moramo nacionalnemu egoizmu in Evropo popeljati v obdobje solidarnosti. To ne bo koristilo le evropskim državljanom, ampak celotnemu svetu. Gospod Zeber je naslednji na vrsti za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Slišimo politične komentarje iz desne in leve strani tega parlamenta, ampak mislim, da ni tako pomembno, iz katere politične skupine nekdo prihaja, če se vsi skupaj zanimamo za prihodnost Evropske unije. Ampak čeprav ne bi rad komentiral izjav kolegov, bi rad tiste kolege, ki primerjajo strategijo 2020 z komunističnim petletnim načrtom, pozval, da si nekoliko ogledajo zgodovino. Poleg tega pa tudi ne morem sprejeti izjav, da naj bi se Evropa vrnila v komunistične čase. Del Evrope je bil pod komunističnim režimom in vemo, kaj se je takrat zgodilo. Potrebno se je osredotočiti na solidarno Evropo, ki bo zagotovila izobraževanje in ustrezna delovna mesta. Potrebno se je vprašati, kako lahko obstoječe vire kar najbolje uporabimo. Vsaka družina, vsaka občina razmišlja o tem, kaj storiti z sredstvi, kako jih najboljše izkoristiti v določenem obdobju. In mislim, da bi bil tudi evropski pristop najboljši, če bi se osredotočil na ta dejavnik. Seveda je pomembno tržno gospodarstvo, ki pa mora biti sposobno uresničiti zastavljene cilje. Na evropski ravni moramo razmisliti, kako bi lahko organizirali tržno gospodarstvo. Ne moremo razmišljati zgolj znotraj nacionalnih meja. Na ta način ne bomo uspešni. Zaradi tega moramo razmisliti o tem, kako bomo evropski trg spremenili tako, da bo v središču človek. Pomembno je, da Evropa postane konkurenčna, da zagotovi storitve za svoje državljane in prav to je temelj te razprave. Številni kolegi so še govorili o podrobnostih. Sam bi ostal pri teh splošnih izjavah, vendar pa bi rad kolegom dejal, prosim, razmislite o tem, kaj govorite in prosim, preberite si kakšen zgodovinski učbenik. Gospa Tikao. Hvala lepa gospod predsedujoči. Brezposelnost v Evropski uniji znaša 10 odstotkov, med mladimi pa kar 20 odstotkov. 1. maj, mednarodni dan dela, je bil žalosten dan, kajti v Evropi je kar 23 milijonov brezposelnih. Da bi ustvarili nova delovna mesta, se moramo osredotočiti na področja, kjer je ustvarjanje novih delovnih mest možno. Poleg tega moramo zagotoviti, da bodo mladi imeli ustrezno izobrazbo. Na ta način bi bila Unija samozadostna. Potrebno je poskrbeti tudi za investicije v infrastrukturo. Letos si bomo ogledali projekte v okviru čezmejnih eh, prometnih omrežij. Potrebno je posodobiti železniško infrastrukturo, pa tudi naša pristanišča in letališča. Evropska unija bi morala vlagati v razvoj prometne strukture v vzhodnji Evropi. Le na ta način bomo lahko spostavili učinkovit notranji trg. Seveda pa so zato potrebna velika finančna sredstva ta finančna sredstva pa bodo ustvarila nova delovna mesta in pospešila gospodarski razvoj. Infrastrukture v oziroma vlaganje v energetsko infrastrukturo pa bo zmanjšalo tudi odvisnost Evropske unije na tem področju. Poleg tega lahko na ta način osta, ustvarimo kar 2,7 milijarde novih delovnih mest do leta 2030. 150 milijonov evrov za oživitev, gospodarsko oživitev Evrope, še ni bilo izkoriščenih. Evropska unija se mora posvetiti trajnostnemu razvoju evropskega gospodarstva. Zaključila bi rada z vprašanjem za komisijo in svet. Zanima me, ali lahko spostavimo podoben instrument, kot je instrument namenjen prilagajanju globalizaciji. Hvala lepa, gospa Gjori. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, vsi vemo, da je pred nami velika naloga, potrebujemo namreč strategijo v Evropski uniji, pa tudi v državah članicah, ki bo odgovorila na posledice krize, hkrati pa bo zagotovila tudi konkurenčnost Evropske unije, tako da se bo Evropska unija sposobna soočiti z globalnimi izzivi. Zagotoviti je potrebno tudi boljši življenski standard za evropske državljane. Govorila bi rada predvsem o treh faktorjih. Kajti za dosego teh ciljev potrebujemo strategijo 2020. Biti moramo previdni. Cilji morajo biti uresničljivi, ambiciozni, hkrati pa morajo upoštevati tudi razlike, ki se pojavljajo med posameznimi državami članicami. Revščina namreč nima istega pomena v Bolgariji in pa v Združenem kraljestvu. Poleg tega so različni tudi izobraževalni sistemi. Ne vem, ali bi morali število akademikov res zvišati na 40 odstotkov, mogoče se bo s tem brezpaselnost le še povečala. Poklicno izobraževanje, to je zagotovo cilj, na katerega se moramo osredotočiti. Drugi faktor, ta strategija mora spodbujati notranjo kohezijo znotraj Evropske unije, okrepiti moramo tiste sektorje, ki predstavljajo gonilo evropskega gospodarstva. Poleg tega pa tudi ne smemo pozabiti, da obstrajajo velike razlike v razvojni stopni 27 držav članic in osredotočiti se moramo ravno na te razlike. Brez notranje kohezije namreč ne bomo dosegli zunanje konkurenčnosti Evropske unije. Regije, ki v gospodarskem razvoju zaostajajo, je potrebno upoštevati, kaj ti predstavljajo potencial za razvoj, za inovacije. Osredotočiti se moramo na ta področja, da bodo tudi ta imela koristi od notranjega trga. Postati moramo samo zadostni in mislim, da bo ta strategija našla mesto v evropski politiki. Gospa Morkonajte Mikolnjene. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Danes govorimo o razpadu Evropske unije čez deset let. Brezpaselnost eh, je zelo pomembna, predvsem med mladimi v Evropski uniji. Mlade imenujemo izgubljena generacija. Govorimo o podpori izobrazbi in tako naprej. Vendar pa kot ponavadi govorimo o teh zadevah kot o osamljenih primerjih. Ne vidimo pa večje slike. Ko govorimo o strategiji 2020, se bojim, da bo to ostala prazna retorika, če se ne bomo osredotočili na mlade, ki morajo to strategijo uresničiti. Strategija 2020 mora biti povezava med gospodarstvom in pa ekologijo, tako da bodo mladi lahko uporabili svoje spretnosti in ustvarili prihodnost Evropske unije. Sama zastopam mlade, zaradi tega bi rada podala nekaj specifičnih predlogov. Podprimo ustvarjanje tako imenovanih zelenih delovnih mest. Potrebno je podpreti tista podjetja, ki ustvarjajo zelena delovna mesta in ki zaposlujejo mlade in sicer na različnih področjih. Drugič, več pozornosti je potrebno zagotoviti varstvo okolja. Z tema dvema ukrepoma bomo mlade pritegnili v ustvarjanje moderne zelene tehnologije in gospodarstva. Rada bi slišala manj skepticizma in manj primerjav v Evropski uniji. Ravnati bi morali bolj osredotočeno. Sedaj smo pri postopku pritegnite pozornost predsednika oziroma Catch the Eye. 19 vas je prosilo za besedo, niti pol vas besede ne bo dobilo, zato prosim, da ste potrpežljivi. Najprej gospod Luhan za eno minuto. Prosim, da se držite te ene minute, tako da bodo tudi kolegi dobili besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dragi kolegi prepričan sem, da bo Evropa leta 2020 močnejša in bolj inovativna. Mislim, da bomo presegli krizo, kajti imamo velik potencial, kar zadeva inovacije in pa zagotavljanje virov. Spoštujem prizadevanje komisije, vendar pa moram izpostaviti kohezijsko politiko. Rad bi izrazil svoje nezadovoljstvo z tem, da se je pot do Lizbone, kot kaže, spremenila. Socialna in regionalna kohezija vključuje tudi druge faktorje, no ne zgolj inteligentno in pa trajnostno rast. Naši državljani pravijo, da potrebujemo investicije v infrastrukturo, v vsa področja, ne glede na to, kako zelo oddaljena in odrezana so ta območja. Videli smo, kako zelo pomembna je infrastruktura, kako zelo pomembna je konkurenčnost. Soodvisnost eh, držav članic eh, nas še bolj sili v uresničevanje teh ciljev. Gospa Rapti za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rada izrazila sožalje trem grškim državljanom, ki so preminili tekom demonstracij v Grčiji danes. Obžalujem, da tudi predsednik komisije ni izrazil svojega sožalja. Upam, da bo gospod Rin, ki ga sedaj zastopa, to popravil. Prosila bi tudi, da spoštujete dejstvo, da se je Evropa prepozno odzvala na krizo v Grčiji in to spodkopava celotno strategijo 2020. Želimo zmanjšati revščino, želimo, želimo ustvariti nova delovna mesta, vendar z ukrepi, ki jih je sedaj morala sprejeti Grčija, teh ciljev nikakor ne bomo dosegli. Podprite Grčijo, kajti sicer 40 odstotkov mladih, ki bodo imeli univerzitetno diplomo, tam ne bo dobilo delovnega mesta. Hvala. Eh, gospod eh, Baroso je govoril o ukrepih, ki jih moramo sprijeti za 2020 in potem je zapustil dvorano torej jaz nagovarjam špansko predsedstvo in se zahvaljujem predstavniku predsedstva, da je ostal v dvorani in spremlja to razpravo. Ena najpomembnejših akcij, ki jo moramo izvesti v okviru Evrope 2020, je, da izkoristimo trajnostni razvoj za izboljšanje potencijala za zelena delovna mesta. Zato potrebujemo obsežno pobudo za uh, izkoriščanje potencijala zelenih delovnih mest. In treba je povedati, da je treba upoštevati tudi pravice delavcev in da potrebujemo pobudo za izobraževanje in dodatno usposabljanje. Špansko in belgijsko predsedstvo delata na tem, to vem in pri tem jih tudi podpiram. In sicer, da nadaljujete s tem in da še letos predložite ustrezno pobudo gospod bofton eno minuto. Um, Najlepša hvala. Govorimo o Evropski strategiji 2020. Kaj pa se bo zgodilo čez deset let? Morda bi bilo dobro, da razmislimo o zadnjih desetih urah. Žal smo ugotovili, eh, da so trije ljudje izgubili svoje življenja, izražam eh, svoje eh, sožalje in v mislih sem s tistimi, ki so izgubili družinske člane. Ampak to sem opozoril pred nekaj tedni, ko sem govoril o zadevi v Evropskem parlamentu, o težavah v evroobmočju. Napočuje skrajni čas, da se svet, komisija in parlament končno sprejme ta dejstvo, da evroobmočje ne deluje. Je tukaj preveč napak. Mislim, da se bo to še razraslo, da to ne bo samo v Grči, ampak v Španiji, da bomo izgubili še več življenj in dobro bi bilo, da preučimo te zadeve v evroobmočju in da rečemo, da evroobmočje ne more uspeti in je zgrešen projekt. Gospod Piotr Boris, prosim. E, Hvala, gospod Predsedujoči, gospodarstvo Evropske unije je še zmeraj najmočnejše gospodarstvo na svetu, vendar ta raj ne bo trajal večno. Tragični dogodki v Grčiji so pokazali, da nas ta ambiciozna strategija vodi do tega, da moramo danes iz tega potegniti določene sklepe. Potrebujemo veliko poguma za uresničitev te strategije. Od nas bo odvisno, ali bomo prihodnim generacijam prepustili krizno Evropo ali Evropo blaginje. 30 odstotkov Evropejcev danes nima poklicne kvalifikacije in zato moramo sprejeti te um, ambiciozne cilje, kar zadeva univerzitetne visokošolske izobrazbe. Seveda je ta cilj eh, zelo ambiciozen, zato želim povedati, da so izzivi v zvezi z izobraževanjem eh, nekaj, kar moramo hitro uresničiti in eh, pozivam vse, da ravnajo dosledno. Hvala. Hvala. Gospa Pračekova Benjava škoda že tu nezostal pán prezident komisie, aj keď má určite dôležité. Najlepšia chvála. Sramota je, da predsednik komisije ni ostal. Vem, da ima številne pomembne naloge, ampak mislila bi si, da Evropska strategija 2020 je v tem trenutku najpomembnejša strateška zadeva, s katero se ukvarja. Ne morem si predstavljati, kaj drugega bi počel. Kaj je bolj pomembno kot Evropska strategija 2020, se sprašujem. Bojim se, da omenjena strategija. Ne, ni bila deležna pozitivnih besed strani Evropskega parlamenta. Zadeve so zelo nehvaležne. Pri tej strategiji pa smo upoštevali najhujšo gospodarsko krizo, ki se jo spomnimo sedaj v Evropi strategijo moramo zaščititi tiste, ki so najbolj ranljivi in občutljivi. Tudi prej smo živeli v težkih razmerah in ti ljudje niso krivi za to, ker je izbruhnila kriza, še vedno živijo v zelo težkih razmerah. Zato bi povedala naslednje. Izkorniniti moramo revščino, boriti se moramo proti socialni izključenosti in to mora biti jedro dokumenta ne pa samo stranska ulica, to je središče. In še gospa Morvaj. Hvala, gospod predsedujoči. Strategija o prihodnosti Evrope je, se usmerja po dveh vrednotah in ti dve vrednoti skoraj niste združljivi pravzaprav bi se morali odločiti bodi si za eno, bodi za, si za drugo. Konkurenčnost, globalizacija sta v ospredju uh, ene vrednote in druge, pri drugi vrednoti gre za trajnost. Vemo, da spodbujanje globalizacije negativno vpliva na okolje. Ne gre za trajnost lahko govorimo o trajnosti v socialnem smislu. E, kmetje, male in srednje velika podjetja, ki niso kos konkurenčnosti, ti ljudje izpadejo iz te konkurenčnosti in postanejo vedno revnejši. In to nikakor ne sme biti v smislu socialne trajnosti. In mislim, da se moramo odločiti za trajnost. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Lopez Garido, ki bo za svet povzil razpravo in odgovoril na nekatera vprašanja, ki so bila postavljena. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim odgovoriti na neposredno vprašanje gospoda Bukrosa in tudi gospod Koferati, ki ga trenutno ni več v dvorani, je to omenil. In tudi gospode Castillo, ki je prav tako ni v dvorani. Zakaj e, ni e, bila uspešna lisbonska strategija? To eh, je vprašal gospod Bogros. Mislim, da zato obstaja več razlogov. In pretirano in arogantno bi bilo, če bi to poskusili poenostaviti. Vendar, če naj bi izluščil uh, en razlog, potem uh, mislim, da je bil glavni razlog za to, da je spodletila ta strategija, ta, da je Evropska unija sicer sprejela notranji trg, da ima enotno valuto, da pa ni storila nadaljnega koraka da nimamo gospodarske unije. Ta gospodarska unija ni bila vzpostavljena. Uh, V maastrichtski pogodbi se je govorilo o monetarni in gospodarski uniji. Imamo monetarno unijo, nimamo pa gospodarske unije in zato je treba strategijo 2020 vključiti v novo fazo eh, razvoja unije. Potrebujemo tudi gospodarsko unijo in to pomeni, da eh, želimo vzpostaviti gospodarsko in socialno območje. Torej, Za to pa potrebujemo gospodarsko strategijo eh, in na ta način želimo ustvariti dragocena delovna mesta. Zato gre v tej razpravi. Ta razprava je bila bogata in zanimiva. Slišal sem veliko zanimivih različnih mnen. Eh, upoštevati je treba različne vidike, naprimer tehnologije, potem socialna razsežnost, gospod Koferati in tudi gospod Ferkas in gospod Arif. Uh, so izpostavili te vidike. Potem gre za uh, boj proti podnebnim spremembam. Gospa Sulata je uh, omenila ravno to področje. Vendar, torej potrebujemo strategijo za rast in zaposlovanje. Uh, eh, kar pa še ne pomeni gospodarske strategije. Gospa Harms je postavila vprašanje, ki je tudi ni v dvorani in sicer treba je uh, pripraviti nekaj, na čemer dela gospod Rin in sicer uh, usklajevanje politike zaposlo, vanja gospodarske politike in tega v okviru Lizbonske strategije ni bilo. Peti člen Lizbonske pogodbe od nas tirja, da, države čla, da se države članice zaveže, da usklajujejo gospodarsko in zaposlovalno politiko. To je obveznost. In po moje bi morali usklajevati tudi socialno politiko, čeprav te zaveze ni. Uh, Eh, torej, razen tega pa potrebujemo tudi evropski nadzor finan nad finančnimi trgi. In eh, eh, pri, eh, tu, eh, to eh, želimo urediti v okviru svežnja eh, za nadzor, ki sem ga prej že omenil. In upam, da bo Evropski parlament eh, tudi kmalo sprijel svoje mnenje o tem, eh, Eh, finančnem svežnju in svežnju nadzora finančnih trgov. Gospod Barozo je omenil v svojem govoru tudi zunanjo razsežnost. Gospodarska unija kot del Evropske unije potrebuje, mora izžarivati tudi na vzven eh, in sicer v okviru skupine G20. Eh, pridružujem se besedam, ki jih je izrekel Barozo in se v celoti z njimi strinjam. Za gospodarsko unijo potrebujemo tudi ustrezne upravne inštitucije, komisijo, ki izvaja nadzor in ki skrbi za izvajanje te strategije in razen tega potrebujemo zakonodajne eh, organe, svet in Evropski parlament. Po drugi strani pa potrebujemo tudi eh, instrumente, ki so spodbude, pozitivne spodbude, naprimer strukturni skladi in drugi evropski skladi eh, naj poskrbijo za pravilno kanalizacijo denarja za izvajanje te strategije. V Lizbonski strategiji eh, to ni funkcioniralo, medtem pa to v Evropski uniji že funkcionira. Torej, storiti moramo korak v naslednjo fazo torej ne potrebujemo samo notranjega trga in eh, monetarne unije, temveč tudi gospodarsko unijo. To pot moramo obrati in vse to se mora zgoditi koherentno. Eh, In to naj se vzpostavi tudi v okviru dialoga med institucijami, kakršen poteka danes. Vse pa moramo resničiti hitro, kajti eh, to je v interesu državljanov in državljank. Hvala gospod minister, sedaj pa ima besedo komisar gospod Rin. You, Spoštovana gospa predsedojoča, gospod minister, poslanke in poslanci. Najprej bi se rad eh, zahvalil za vsebinsko bogato in odgovorno razpravo, ki smo jo imeli danes večer. Naj tudi popravim eno trditev, ki je bila izrečena v zvezi s predsednikom komisije, gospodom Barosom. Izrazil je sožalje v imenu Evropske komisije in rad bi se mu pridružil in eh, tudi sam izražil svoje sožalje tako družinam eh, kot tudi prijateljem žrtvam nasilja, ki se je zgodilo danes v Atenah. Dogovor v demokraciji je povsem običajen, protest je običajen, ampak nasilje nikoli ni spremljivo. Gospe in gospodje, vzdržna gospodarska rast in ustvarjanje novih delovnih mest. To je dejansko bistvenega pomena za Evropsko strategijo 2020. Naj nekaj omenim v zvezi s finančno stabilnostjo. Ta je predpogoj, če naj bi zagotovili vzdržno gospodarsko rast in če naj bi dosegli cilje, ki smo si jih začrtali v Evropski strategiji 2020. Verjetno se boste spomnili Evropske strategije 2010. Tudi eh, to potrebujemo. Naučiti se moramo nekaj iz te zgodbe, če naj bi uspeli z Evropsko strategijo 2020. Ker pa zadeva euroobmočje in države članice, ki so se v nedeljo odločile, da bodo sprožile mehanizem eh, koordinirane in eh, pogojene finančne pomoči za Grčijo, lahko povem, da je bila ta odločitev vse prej kot enostavna, vendar pa je bila nujna. Šlo je za odgovorno in eh, pravilno odločitev, ki smo jo takrat sprejeli. Naloga Evropske komisije v tem trenutku pa je predvsem v tem, da zagotovi, da se ta bilateralna pomoč usklajuje in da zagotovimo to pogojenost, da jo sistematično, redno in strogo spremljamo. Kar pa zadeva finančno podporo, Grčija ima tako možnost, da zadiha, da povrne stabilnost finančnega sistema, ravno tako pa, da zagotovi gospodarsko konkurenčnost. To je nujno ne samo za Grčijo, ampak eh, tudi za nas, če ne bi zagotovili finančno stabilnost v Evropski uniji. Tako se bomo pravzaprav izognili eh, temu, eh, da majhen požar v Grčiji izbruhne v velik požar na ravni Evropske unije. Finančna stabilnost je nujna, če naj bi gospodarstvo v Evropi oživili, če naj bi imeli trajnostno gospodarsko rast in nova trajnostna delovna mesta. Nekateri so govorili o tem, da obstaja možnost okužbe, da vas skrbi, kaj bo z drugimi državami v evroobmočju oziroma v Evropski uniji. Nihče ne more zanikati eh, dejstva, da obstajajo določene napetosti na finančnih trgih. To se je zgodilo v zadnjih tednih, tudi v zadnjih mesecih. Ampak veliko krat eh, na finančnih eh, trgih pretiravamo, ko podamo napovedi. Vse države v evroobmočju so že sprejele konkretne ukrepe, konsolidirale so sistem javnih financ. Ne na zadnje sta to storili tudi Portugalska in Španija. Grčija je edinstven in poseben primer v evroobmočju. Evropska unija, predvsem države evroobmočja v sodelovanju z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in Mednarodnim denarnim eh, skladom so sprejele ukrepe, da Grčiji pomagamo. Prepričan sem, da nam bo uspelo. Vem, eh, da bomo eh, pravzaprav se spoprijeli s tem zahtevnim izzivom. Nekaj se moramo naučiti iz te finančne krize. To je bistveno za gospodarstvo v Evropi za vodenje in upravljanje strategije 2020. Nedavni dogodki v Evropski uniji, gospodarstvo Grčije, pa tudi širša zgodba kažejo, da moramo zelo hitro in nujno okrepiti gospodarstvo, vodenje in upravljanje v Evropi. Naslednji teden bo Evropska komisija podala zelo konkretne predloge v zvezi s tem, kako lahko krepimo gospodarsko koordinacijo in kako lahko zagotovimo proračunski nadzor na ravni držav članic Evropske unije. Ker pa zadeva gospodarsko in monetarno unijo, cilji so bili zelo ambiciozni, ampak izvajanje ni bilo ustrezno in eh, pravzaprav tudi ustanoviteljski očetje gospodarske in monetarne unije eh, so si prizadevali eh, za večjo gospodarsko povezanost, usklajenost in izvajanje. Preventiva je vedno uspešnejša kot popravek in zato bomo svoje predloge oblikovali tako, da bomo krepili preventiven ukrep, preventiven pristop, ravno tako pa bomo sprejeli pa pravne ukrepe. Kaj pa so temeljni gradniki naše strategije? Tri imamo. Najprej krepiti moramo pakt stabilnosti in rasti. V mislih imam tako preventivn pristop, kot tudi korektiven pristop. Potrebujemo bolj sistematičen in strok nadzor pri proračunu tako da se bomo izognili primeru, kot se je zgodil v Grči in upam, da se to nikoli več ne bo zgodilo. Drugič, preseči moramo proračunski nadzor, potrebujemo makroekonomsko politiko in odgovoriti moramo na določene razlike, postati moramo bolj konkurenčni. Posledično moramo tako krepiti tako izvozno konkurenčnost Evropske unije, to eh, potrebujemo v številnih državah članicah. Po drugi strani pa moramo spodbuditi domače popraševanje, kjer je to nujno in eh, kjer to lahko zagotovimo. Tretji gradnik naše strategije pa bo mehanizem rešitve na področju kriz. Ta mehanizem za Grčijo bo zadostil trenutnim potrebam, ki so se pojavile. Vendar pa popolnoma jasno je, da moramo vzpostaviti eh, trajen mehanizem za rešitev kriz. Potrebujemo pogojenost, ravno tako pa moramo imeti nekakšen sistem sankcij oziroma odvračanja. Tudi predsednik eh, Baroso je rekel, da je bolje, eh, da smo poskrbeli za preventiven pristop, kar nam bo kasneje žal in da ne upoštevamo tudi negativne scenarije. Ob koncu pa še tole, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Upam in pričakujem, da me boste podprli kot evropski poslanci da bomo krepili gospodarsko vodenje in upravljanje na ravni Evropske unije. Pozivam pa tudi šefe vlad in držav v državah evroobmočja. Tako v petek ko se bomo sestali eh, znotraj Evropskega sveta, da podprejo naše predloge, tako da bomo lahko hitro nadaljevali, da ne bomo več zavlačevali in da bomo poskrbeli eh, za to, da bodo ti predlogi čim bolj učinkoviti in da bodo zaživeli v praksi. Zakaj je to nujno? Čas nas preganja. Zato bi rad vse pozval, da čim prej sprejmejo odločitve, tako da bo Evropska strategija 2020 zgodba o uspehu, tako da bomo postavili dejanske in dobre temelje za trajnostno rast in da bomo ustvarili delovna mesta v Evropi. To pravzaprav od nas pričakujejo evropski državljani. Hvala. Hvala, gospod komisar. Eh, tudi zato, da ste opozorili na eh, situacijo v Grči in da ste izrekli sožalje svojcem žrtev zadnjih dogodkov. Sedaj pa prosimo za pet minutni odmor iz tehnič, tehničnih razlogov.